good afternoon. In, in this time is cha- Pozdravljeni. Sedaj je čas, da čudovit jezik italijanščine zamenjamo z nekoliko bolj zapletenim češkim jezikom. Šesta točka na dnevnem redu se glasi izvajanje in vpliv ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike. Izvolite. Hvala, da lahko nadomestim svojega kolega. Ukrepi za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike. Kolegi so že povedali, da bo ta kohezijska politika odigrala bistveno vlogo za to, da bomo dosegli cilj 20 odstotkov primarnih virov energije od tukaj do leta 2020. In Pri tem ustrajamo na tem, da je prvi cilj kohezijske politike še vedno zmanjšanje um, neenakosti in razlik med regijami. Uh, te politike uh, torej ne bi smele vplivati na ta cilj in naložbe v energetsko učinkovitost morajo prispevati gospodarski rasti, zaposlovanju in inovacijam ter morajo zmanjšati energetsko revščino v gospodinstvih. Uh, Istočasno eh, odbor izraža skrb zaradi nedavnih dogodkih v nekaterih državah, kot je Bulgarija, pa tudi v drugih državah, kjer visoke cene energije povzročajo socialne nemire ter zato poziva k ciljno usmerjenim ukrepom za dostopno energijo za vse državljane. Ravno tako poudarja možne družbene koristi vlaganj v energetsko učinkovitost. In če podamo primer za to, naj podamo primer socialnih stanovanj. Pri tem, ko se dela za zagotavljanje energetske učinkovitosti opravlja v socialnih stanovanjih, to pomeni bistveno znižanje računov za elektriko za te prebivalce, kar je izredno pomembno zlasti za tiste z nizkimi prihodki. Ravno tako Eh, možni energetski prihranki javnih in stanovanjskih zgrad predstavljajo 40 odstotkov končne porabe energije v Uniji. To posebej poudarjamo in zato odbor poziva države članice naj hitro sprejmejo dolgoročne strategije. Uh, Države članice tudi poziva k polni uporabi strukturnih in kohezijskih skladov, saj eh, mi je res eh, nerazumljivo, da določeni zneski ostajajo neuporabljeni, saj tisti, ki bi jih morali uporabiti, niso vzpostavili primernih politik. Potrebno je tudi vzpostaviti finančne mehanizme za izboljšanje ukrepov energetske učinkovitosti. In ne nazadnje, izražamo, eh, odbor izraža zaskrbljenost zaradi nedavnih ugotovitev računskega sodišča, ki kažejo, da so vlaganja kohezijske politike v energetsko učinkovitost premalo učinkovita, sploh pa ne toliko, kot bi lahko pričakovali. In zato poziva komisijo naj začne takoj izvajati priporočila računskega sodišča, v skladu s katerimi je treba financiranje ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike eh, izvajati v skladu s pravilno oceno potreb, ter eh, da je to treba redno spremljati. Zato je res nedopustno, da v Evropi tega ne spremljamo in preverjamo ter nadziramo sproti. Hvala. Za stopenji, za, eh, Hvala lepa, da ste spregovorili v imenu gospoda Ransdorfa, ki je poročevalec. Sedaj pa poročevalci v senci. Vsak imate tri minute, gospod Hovo. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za to poročilo. Strinjam se z številnimi vidiki, še posebej pa se strinjam s tem, da moramo izboljšati energetsko učinkovitost stanovanskih zgradb. To je ključnega pomena, če se želimo boriti proti revščini in revščini zaradi energije. To še posebej vpliva na nekatere države v tem trenutku. Nekaj želim dodati k njegovemu poročilu. Ko omenja politiko energetske politike in pri tem, da se ne sme v mešavati v gospodarske cilje. Tukaj bi zadeve zastavila nekoliko drugače. Energetska učinkovitost je element, ki prispeva k gospodarstvu. In to je jasno. V okviru direktive o energetski učinkovitosti bodo države članice poročale o energetski učinkovitosti v svojih nacionalnih načrtih v okviru evropskega semestra, kajti Nekako se to razume kot signal gospodarske neučinkovitosti, če se nič ne spremeni na področju energetske učinkovitosti. Mislim, da bi bilo dobro, če bi na to opozorili. Eden najpomembnejših vidikov energetske učinkovitosti je, da prispeva gospodarski učinkovitosti in gospodarski rasti. Omenja tudi strukturne sklade in porabo strukturnih skladov v preteklosti. Mislim, da bi bilo dobro, če bi omenili, da obstajajo programe, kot je inteligentna energija v Evropi, ki so zelo pomembni in omogočajo preprost in enostavn dostop lokalnim oblastem, da vzpostavijo pilotne projekte na področju energetske očinkovitosti. In ko se približujemo ciljem obzorja 2020, moramo poskrbeti, da bo ta uporabnikom prijazen vir financiranja še vedno na voljo. Strenjam se s tem, ko pravi, da je treba renovirati stare stavbe. Strenjam se tudi s tem, da morajo države članice pripraviti svoje načrte. Ti načrti naj bi bili na naših mizah čez leto dni in poskrbeti moramo, da bodo nacionalne vlade dejansko resno vzele svoje naloge in mislim, da nas čaka nekaj strateškega razmisleka o tem, kako bi lahko zadeve pripeljali do konca. Na koncu omenja še računsko sodišče. Mislim, da je treba pojasniti naslednje. V nekaterih primerjih, tako se zdi, so bila sredstva, ki naj bi bila namenjena energetski učinkovitosti, bila porabljena za renovacijo zgradb. Dejansko pa renovacija zgradb v praksi ni vodila do izboljšane energetske učinkovitosti. Ne gre toliko za vprašanje, da se nekaj ni storilo, gre za vprašanje stroškovne učinkovitosti. Problem je tudi ta, da je bilo preprosto dostopati do sredstev iz eh, sklada za energetsko učinkovitost, vendar ljudje so predvsem skrbeli, da so zgradbe lepe, ne pa tudi energetsko učinkovite. Zato bi bilo zelo dobro, da bi povdarili, da je treba preveriti, ali se delo opravljeno v okviru energetske učinkovitosti opravlja v skladu z namenom. Hvala. Děkuji. Následn... Hvala lepa. Naslednji gospod Mesaros, izvolite. <clears throat> Üdvözölni szeretném ezt a jelentést, és köszönet el. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam poročilo in pozdravljam vsebino tega poročila. Glavne prednostne naloge kohezijske politike se morajo uporabljati tudi v praksi. Prihajam iz Slovaške in na Slovaškem bo kohezijska politika odigrala zelo pomembno vlogo pri doseganju 20 odstotnih prihrankov primarne energije. Najpomembnejše področje pri vrčevanju z energijo so zgradbe, kajti zgradbe predstavljajo 40 odstotkov porabe energije. v državah članicah so prednostne naloge morda različne in zato so tudi naložbene prednostne naloge različne. Srednjo Evropo in Slovaško bi morali spodbujati, da vzpostavi podporno schemo, ki že deluje v Zahodnji Evropi. Mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko izkoristili priložnosti, ki jih ponujajo kohezijski skladi. Poraba energije v stanovanjih je neučinkovita. Če bi v zgradbah zamenjali okna, bi to vodilo do nižjih stroškov za energijo. Včasih je bilo to predmet izvajanja v okviru strukturnih skladov, ampak mislim, da moramo najti bolj učinkovito rešitev. Potrebujemo scheme za pasivne hiše, za zelene hiše in pozorni moramo biti tudi na sisteme ogrevanja, ki so okolju prijazni. Takšni mehanizmi bodo prispevali k rasti in zaposlovanju in to bo rešilo naše probleme na področju energije. Hvala. Dekuji, dale... Hvala lepa. Gospod Balčitis, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se avtorju tega poročila poročilo prihaja v pravem času, obravnava tudi zelo pomembno vlogo. Mislim, da bomo o tem razpravljali še v prihodnosti. V splošnem podpiram izjave poročevalca, da je glavni cilj kohezijske politike zmanjšati razlike med regijami. Vendar mislim, da bi morali govoriti o tem, kaj se dogaja v praksi v obdobju 2007 do 2013 je bilo skladu namenjenemu za energetsko učinkovitost in ukrepe na področju energetske učinkovitosti namenjenih 5 milijard evrov. Računsko sodišče je že bilo omenjeno v zvezi s tem, sam sem poročevalec na to temo v odboru za proračun. Izpostavim lahko sklep računskega sodišča, da gospodarskih prednosti ne bo mogoče doseči, če ne bodo izpolnjeni določeni pogoji. Vsaka država članica si je lahko sama zastavila cilje, ki jih je želela izpolniti s temi sredstvi. Izvedena je bila tudi študija in izkazalo se je, da se bodo v nekaterih primerjih uložena sredstva poplačala šele čez 100 let in več. To pomeni, da cilji za ta sredstva niso bili izpolnjeni. Evropska komisija bi morala v prihodnosti imeti mnogo pomembnejšo vlogo in komisija bi morala postaviti cilje ter postaviti tudi določene omejitve glede porabe sredstev in države članice bi se morale zavedati, da bodo morale odgovarjati za porabo teh sredstev, kakor velja tudi za druge primere. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Gržip. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podobno poročilo smo že obravnavali v odboru za regionalni razvoj. Govorili smo o Evropski uniji in njeni vlogi pri izvajanju energetske politike. Poročevalka je bila Kolarska Bobinska, ki je tudi članica tega odbora. Po mojem mnenju, del v tistem del vsebine tega poročila zadeva vprašanja, ki se dotikajo kohezijske politike in politike energetske učinkovitosti. V mnenju k prvemu poročilu je naš odbor povdarjal tudi pomen odstranjevanja upravnih ovir za pridobitev financiranja. In dejstvo, da bi morali zagotoviti tudi dodatne vire financiranja, če projekti izpolnjujejo merila kohezijske politike. Povdarili smo tudi pomen programov, kot sta Jessica in Elena v zvezi z energetsko učinkovitostjo. Uporaba skladov in sredstev iz kohezijskih in strukturnih skladov je zelo pomembna, če želimo zagotoviti financiranje ukrepov na področju energetske učinkovitosti. Tukaj pa želim povdariti tudi vlogo, ki jo lahko ti skladi imajo v procesu financiranja velikih naložb, kaj te, te naložbe se bodo potem povrnile. Še nekaj želim povdariti, gospod Ransdorf, poročevalec, je to prav tako omenil. Namreč, glavni cilj kohezijske politike je kakor je povedal tudi gospod Balčitis, namreč je, da bi zmanjšali razlike med posameznimi regijami. To je naš namen. Zagotoviti moramo učinek sinergije med ukrepi za dvig energetske učinkovitosti in zmanjšanje razlik med regijami. Zato predlagam, da bolj povdarimo, da je ena največjih prednost, prednosti kohezijske politike prožnost in decentralizacija. Včasih pozabimo, da je ta proces decentralizacije zelo pomemben. Vem, da je tako, vem, da politiki in oblikovalci politik želijo sredstva ohraniti blizu sebe, zato ker imajo potem več vpliva glede njihove porabe. Enako velja tudi za mojo vlado, potekajo razprave, ali je bolje denar porabljati na centralni ravni ali na regionalni ravni, ampak mislim, da bomo sedaj več pristojnosti dali regionalni ravni. Prav tako pa se sredstva dodeljujejo na regionalni ravni. Tam so cilji jasni. Razlike je treba zmanjšati. To pa seveda ne pomeni, da ni potrebe po usklajevanju na ravni držav članic ali da ne bi bilo dobro, če bi poskušali izpolniti cilje celotne Evropske unije. Tudi to je popolnoma jasno. Zelo pomembno je, da si zastavimo splošne cilje, da smo usklajeni, ampak pri tem nas ne sme to ovirati, da ne bi koristili sredstev kohezijskih skladov. Razlike v posameznih državah članicah pomenijo, da bomo učinkoviti na različnih področjih. Določene regije bodo učinkovite na enem področju, določene na drugem. Hvala. Děkuji, Dallas. Hvala lepa. Gospod Kelly. Uh, thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. najprej želim pozdraviti tukaj obiskovalce iz Severne Irske, skupščine Severne Irske, pozdravljeni. Zelo pomembno je, da so tukaj in zelo pomembno je, da so v tem odboru. Zanimajo jih ta vprašanja. Ampak to je zelo pomembno tudi z vidika Evropske unije. Kaj ti? Evropska unija je pomagala razviti irski mirovni proces, darovali so tudi sredstva in dejstvo, da so danes tukaj vsi predstavniki različnih skupnosti, različnih strank in tako naprej, mislim, da je to znak, kako se izplača vlagati v dobre projekte, še posebej v mirovni proces na Irskem. Pozdravljeni tukaj in upam, da vam bo obisk koristil. Kar zadeva trenutno temu. Na začetku je bilo rečeno, da visoke cene energije povzročajo veliko težav in da se to pojavlja v različnih delih Evrope. To je jasno in tudi razumljivo, vendar nekaj drugega pa ni razumljivo. Namreč storili bi lahko mnogo več za to, da bi imeli niže cene energije. Bogatstvo trošimo za to, da poskrbimo, da tretje države bogatijo. Več milijard evrov porabimo za uvoz energije, porabiti moramo svoje sredstva, svoje vire na okolju prijazen način. Mislim, da imamo še veliko možnosti in to bi lahko vodilo do nižjih cen energije. V redu, kaj pa energetska učinkovitost, kako je povedala poročevalka o senci, oziroma poročevalec v senci Andrej Bžib. Mislim, da moramo poskrbeti, da bomo sredstva porabili tako, kot je treba na regionalni ravni. Če govorimo o energetski učinkovitosti, moramo omenjati tudi nasprotje, torej neučinkovitost. Če vrčujemo, ne porabljamo in če ne vrčujemo, porabljamo. Razočaran sem, da nismo dosegli hitrejšega napredka pri tem, da bi stanovanja in objekti bili bolj energetsko učinkoviti. Triodstotni cilj za javne zgradbe je ključnega pomena, želel bi si videti več naložb v to, kajti če se naložba enkrat izvede, tega ni treba več ponavljati in koristi so trajne. Mislim, da je to najboljša poraba sredstev za celotno Evropsko unijo. In tudi zasebne zgradbe, stanovanske enote, predstavljajo odlično priložnost, ki bi jo lahko izkoristili. Lahko bi jim zagotovili lažji dostop do financiranja ali pa, da bi uvedli scheme, naprimer plačaj toliko, kot vrčuješ. S prihranki se plačajo projekti in gospodinstvo to ne stane nič. Mislim, da bi morali razviti tudi skupnosti na lokalni ravni, ki bi si prizadevale opremiti in eh, prenoviti stare zgradbe. In to po vsej soseski, na primer. Tako bi znižali stroške in tudi povečali učinkovitost. In še nekaj želim povedati, namreč mislim, da je treba še natančneje preučiti in poskrbeti, da tisti, ki bodo izvajali obnovo zgradb, da bodo ti ljudje ustrezno usposobljeni in da bodo pošteni. V, na, na Irskem, naprimer, se je v času buma irskega tigra veliko gradilo, zgradbe pa so popolnoma neučinkovite. Zato nas bo to sedaj stalo še več. Poskrbeti moramo torej, da bodo tisti, ki bodo izvajali dela, ustrezno usposobljeni in da jih bomo tudi natančno spremljali. Tukaj bi lahko dosegli velik napredek. Državljani si želijo videti napredek, potrebujejo le ustrezno vodenje, zato da bi lahko bili uspešni. Bili bo, potem bomo bolj učinkoviti, več bomo prihranili in tudi energetsko učinkoviti bomo. Hvala. Děkuji panu kolegovi. Hvala lepa. Opozoriti želim le, da je prav, da ste pozdravili skupino obiskovalcev. Tudi sam se želim zahvaliti predstavnikom Severne Irske, ki so danes z nami. Mislim, da je to zelo pomemben obisk in še enkrat torej dobrodošli. Uh, a, jestli tady máme zástupce komise k... k... Želi kdo iz vrst komisije prevzeti besedo? No. Yes or no? No, no. Okay pan zástupce eh, zpravodaje, jestli chce ještě doplnit závěr diskuze. Myslím, že je nebolje, da spregovorí kar nadomestnik poročevalca. Um, predsednik, zabeležil sem si vse, kar je bilo povedano in to bom posredoval svojemu kolegu in gotovo uh, bo pripravljen spregovoriti z vsemi, ki so se tu oglesili in izboljšati dele poročila v tem smislu. Hvala. Nam že. Uh... Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 3. maj. V redu. Sedaj pa naslednja točka, elektronska identifikacija in skrbniške storitve za elektronske transakcije na notranjem trgu. Poročevalka je gospa Ulfskok. Izvolite. Takar, urfajande, ni inledde med atola čekiska. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, vi ste začeli tako, da ste se odločili govoriti po češko, sama bom pa govorila po švedsko. Predlog komisije se stoji iz dveh delov. Po eni strani govorimo o medsebojnem priznavanju na ravni Evropske unije, torej o medsebojnem priznavanju elektronske identifikacije. To zveni nekoliko. Eh, zakomplicirano, ampak v resnici gre za zelo preprosto idejo. Tako kot druge države članice priznavajo moj švedski potni list, bodo priznavale tudi mojo elektronsko osebno izkaznico, če bo ta zanimala organe v Franciji, Italiji, na Češkem ali kje drugje. Gre v glavnem za čezmejno elektronsko obravnavo dokumentov. Drugi del tega predloga komisije pa je namenjen oblikovanju skupnega okvira za to medsebojno priznavanje. In pri tem gre tudi za to, da se pripravi mnenje o pravnih posledicah elektronskega podpisa in elektronske identifikacije ter autentikacije spletnih strani. Vedeti moramo, da smo res na spletni strani, ki nas zanima, kadar naprimer nakupujemo po internetu in da vemo, da je to eh, prava, neponarejena spletna stran, ki bi nas želela samo prinesti na okoli. Torej, predlog je dober, vendar pa je treba določene stvari dodatno pojasniti. Glede na to, da je to področje, ki se še močno razvija in na katerem je prisotnih veliko inovativnih pristopov, se včasih določeni problemi rešujejo, pogosto pa tudi ne. In zato je pomembno imeti na voljo primeren pravni okvir. Ključnega pomena pri tem je, da je zagotovljena varnost oziroma gotovost glede pravnih posledic. In zato moramo na vsak način preprečiti oziroma se zoprstaviti temu, da e, bi razvijali preveč komplicirane sisteme. In v tem smislu si upam trditi, da predlog komisije v sedanji obliki ni dovolj jasen. Mislim, da mora zakonodajalec uh, jasno vedeti, kaj res komisija namerava in kako namerava izvajati te določbe. Uh, o tem sem govorila tudi s strokovnjaki za to področje, ki so uh, to potrdili. Zato naj vam predstavim svoje zabeležke o tem. Najprej elektronska identifikacija. Potrebovali bi tak sistem elektronske identifikacije na ravni Evropske unije, torej v vsaki državi članici, ki bo omogočil razumevanje oziroma nek dialog, pa čeprav osebne izkaznice same spadajo v pristojnost držav članic. Zaradi tega je pomembno zagotoviti interoperabilnost teh sistemov. pri čemer seveda ne smemo onemogočiti delovanja sistemov za elektronsko identifikacijo, ki so že vzpostavljeni in delujejo v državah članicah. Zato predlagam, da bi ti vzajemni predpisi ki naj bi zagotavljali interoperabilnost, bili z tehnološkega vidika neutralni, zato da bi jih vse države članice lahko upoštevali. In to bi moralo biti zapisano tudi v delegiranih aktih, ki jih bo pripravila komisija. Drugi predlog. In tu bi se želela dotakniti vprašanja zaščite zasebnih podatkov. Komisija tukaj ne uporablja svojih določb, ki so veljavne za področje zaščite osebnih podatkov. Kar je logično, glede na to, da osebne izkaznice spadajo v pristojnost držav članic. Vendar pa za čezmejne vidike pa je treba uporabiti načelo de minimis. In zato je treba dodatno razviti vidike, ki zadevajo zaščito podatkov. Kaj namreč lah, se lahko zgodi s osebnimi podatki, ki jih bojo obdelovale službe eh, za autentikacijo? In to je izredno pomembno vprašanje, ki se ga moramo postaviti in tudi najti odgovor na nj. Tretja točka. Skrbniške storitve v bistvu ne vemo prav dobro, na koga se te določbe nanašajo, kdo so ti deležniki, ki jih imamo tu v mislih. Cela vrsta jih je, ampak to bo odvisno od naše opredelitve teh deložnikov. Torej, zato moramo dobro vedeti, kateri so ti deležniki, ki jih želi komisija regulirati, če bomo želeli v nadaljem koraku med njimi razlikovati in jih različno obravnavati. Sedaj pa delegirani akti in izvedbeni akti. Um, tu imamo nek horizontalen vidik in v številnih predlogih si komisija pridržuje možnost priprave delegiranih aktov. In kot pravi komisija, je res, da to lahko omogoči poenoteno izvajanje zakonodaje ter usklajevanje oziroma uskladitev različnih praks, ki obstajajo na nacionalni ravni. Sem pa vendarle kar precej skeptična glede te medsebojne odvisnosti oziroma povezanosti med delegiranimi in izvedbenimi akti. In zato sem precej kritična do predloga komisije ter predlagam celo vrsto sprememb, s katerimi želim omejiti te akte, predvsem glede njihovega tehničnega izvajanja. Predvsem pa bi pri teh aktih želela preveriti, ali jih res potrebujemo. In zato predlagam, da se jih cela vrsta črta. S tem želim dati komisiji možnost, da ponovno preuči, kolikšen je res domet oziroma pomen ali teh aktov. In glede na to, da gre tukaj za precej zapletene predpise, si tudi pridružujem pravico, da pripravim morebitne nove predloge glede narave aktov. Še en izziv je tu pred nami in sicer ta, da poiščemo primerno ravnovesje med varnostnim vidikom na eni strani, ki je potreben za to, da se vzpostavi primerna raven zaupanja in eh, sprejetje teh predpisov s strani državljanov ter na drugi strani med stroški. In ne nazadnje še dostop eh, invalidnih oseb Vse te storitve morajo biti dostopne tudi invalidnim osebam. Uporaba teh storitev mora biti omogočena vsem osebam z invalidnostjo in tistim brez invalidnosti. Živimo namreč v obdobju, v katerem bi morali vsem dati možnost za svobodno gibanje in to vsaj v digitalnem prostoru. Tako, to je poročilo, ki je usmirjeno v prihodnost. Žal imamo zelo malo časa pred seboj, če bi želeli s tem dosjejem zaključiti še v času našega sklica in upam, da nam bo to uspelo. Hvala za pozornost. Hvala lepa za uvodne besede. Hvala lepa, for, uh, hvala lepa za to, da ste spregovorili v švedščini. Mislim, da je naš jezikovni spektr zelo širok in dobro je, če to izkoristimo. Sedaj pa dobijo besedo poročevalci v senci. Gospa Pilar de Castillo je prva. Bueno, primero, no, najprej bi želela čestitati naši kolegici, poročevalke gospe Ulfskog za predlog poročila v zvezi z mm, elektronsko identifikacijo in skrbniškimi storitvami, mislim, da je to dobro izhodišče. In med različnimi vidiki tega predloga, ki se mi zdijo zelo primerni, bi želela posebej pa udariti predloge sprememb, katerih namen je, da se pojasni koncept koncept in domet teh določb v zvezi s kršitvami security bridges. Pa še nekaj točk bi želela izpostaviti ki se ne obravnavajo znotraj tega predloga, vsaj nekatere izmed njih ne. In sicer zelo na kratko, samo dve ali tri. Prvič, mislim, da imamo določene težave pri razumevanju različnih opredelitev med ponudniki skrbniških storitev, tako imenovanih um, service providers. In po drugi strani med kvalificiranimi ponudniki skrbniških storitev. Konkretneje, ne razumemo prav dobro, kako naj bi nadzorni organ izvajal svoje spremljanje, ki je zapisano v tretjem členu predloga komisije, glede na to, da nimamo predvidenega seznama, teh ponudnikov storitev, pa tudi postopka ne, za priglasitev njihove dejavnosti. Postavlja se torej vprašanje, kako bo potekalo to spremljanje, sledenje ponudnikov eh, skrbniških storitev, ki jih nadzorni organ sploh ne pozna. Zdi se, da bi lahko zagotovili več varnosti pri elektronskih transakcijah, če bi eh, v skladu s členom 15.1 eh, bil nadzor obvezen za te ponudnike. Potem še ena točka povezana s eh, tem, da je treba ustvariti nek eh, sistem zaupanja, ki bo omogočil poln razvoj digitalne družbe. To je povezano s tem, da kvalificirani ponudniki skrbniških storitev začnejo ponujati svoje staritve. In v tem smislu 27. člen omogoča, da ti ponudniki, ko so priglasili svojo namiro nadzornemu organu, lahko pride do tega, da ta nadzorni organ ni tega preveril in to je problem. Lahko pride namreč pri preverjanju do negativne ocene, oni so pa že začeli s opravljanjem svoje storitve in problem, ki iz tega lahko jo, eh, izhaja, je mm, lahko precej velik. Tako da. Mm, eh, bi bilo treba v bistvu najprej preveriti poročilo, eh, potem pa jim dati možnost za nudenje teh storitev. No in še na zadnje, ko govorimo o ponudnikih storitev, ki se ne nahajajo na ozemlju Evropske unije, tukaj ni natančno opredeljeno ali. Eh, morajo biti deležni mm, pač te odobritve oziroma zaupanja se strani organov Evropske unije, pa tudi ni zapisano, v kakšnem odnosu so glede na države oziroma organe v Evropski uniji. No, in glede na to, da sedaj razpravljamo o pravnih učinkih elektronskih podpisov in autentikaciji, mislim, da je tudi to pomembna točka, ki bi jo morali obravnavati. Zaenkrat toliko z moje strani. Hvala.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 je naslednja. O tem je govorila že gospa Ulfskog. Kaj storiti, če bo medsebojno priznavanje elektronskih osebnih izkaznic mogoče le po prilagoditvi v vseh drugih državah članicah? Nemški primer je podoben. Naš sistem je najvarnejši v Evropi, vprašanje pa je, ali ga je mogoče primerjati z drugimi sistemi v Evropi, kako je to predvidela Evropska komisija pozdravljam namen poročevalke, da bi rešili ta problem. Vendar se mi zdi nekoliko preprosto zapisati, da bi ne bilo dobro, če bi spremenili tehnične osnove v posamečnih državah članicah. Zdi se mi, da to ni mogoče. Mislim, da potrebujemo drugačno rešitev in tu na tem bomo še delali. Osnutek poročila vsebuje tudi določene elemente, ki se mi zdijo zgledni, ampak ne vem, ali bi to res spadalo v to poročilo. Naprimer, dostop do shranjenih informacij in podatkov. To spada v okvir direktive o krambi podatkov, ki je trenutno v reviziji. Res je, da je dobro, da smo omenili uh, to direktivo, ampak pri tem bi zadeve lahko pustili. Če bi sedaj poskušali usporedno še nekaj regulirati, bi se lahko zgodilo, da bomo imeli dvojna pravila. V najslabšem primeru bomo naredili direktivo teže izvedljivo ali pa bomo regulirali stvari, ki jih sploh ni treba. Kar zadeva obveščevanje uporabnikov, mislim, da je prejšnji predlog komisije ustrezen. Če obstajajo težave pri zaupanju, potem je treba to javiti oblastem. Če pa obstajajo težave z uporabniškimi podatki, potem mislim, da je to vprašanje za uredbo o zaščiti podatkov. V uredbi je treba določiti, kdaj je treba uporabnika obvestiti mislim, da ni smiselno, če bi določbe o tem vključevali tudi v ta predlog. Gospa Galo in sama in sam sva organizirala javno predstavitev. Razprava je bila zelo zanimiva in na nekaj želimo opozoriti. Slišali smo naslednji predlog. Pošiljali naj bi samo tiste podatke, ki so pomembni za identifikacijo. Ta predlog se mi zdi zelo zanimiv in prav gotovo bomo poskusili to tudi izpeljati. Nekdo je opozoril pri tem, da ne smemo preveč podatkov prenašati, kajti drugi organi v tretjih državah bi morda lahko imeli drugačne predstave o zaščiti podatkov. Zato se mi zdi ustrezen pristop naslednji. Prenašati je treba samo tiste podatke, ki so ključni za identifikacijo. Kajti potem bomo vrčevali pri količini podatkov in prenašali bomo torej samo tiste podatke, ki so ključni za identifikacijo. To bi morali sprejeti. Na koncu še delegirani pravni akti. Mislim, da je številka previsoka. Previdni moramo biti, kako bomo s tem postopali. Kaj ti? Mislim, da bi bilo dobro, če zakonodajalec določa pravila pri visoko tehnoloških vprašanjih to ni vedno mogoče. Če želimo kot parlament ohraniti vpliv, moramo za, zavrniti delegirane akte. Druge, ker gre za tehnične vprašanja, pa bi bilo dobro, če bi delegirane akte sprejeli. Določene vprašanja so še odprta, ki jih bomo morali rešiti z odborom IMKO. Hvala lepa poročevalki za poročilo in veselim se že nadaljnega dobrega sodelovanja s poročevalci v Senci. Hvala. Děkuji, uh, Najlepša hvala. Naslednji poročevalec v Senci je gospa Andres Dotter utkast til rapport. Um, no, naj se najprej zahvalim poročevalki za osnutek poročila. Vem, da tega ni bilo lahko pripraviti, ampak imamo ga. Mislim, da je komisija ugotovila, katere so glavne problematične točke, zlasti kar zadeva zaupanje pri uporabi elektronskega podpisa in identifikacije. Predvsem je pomembno, da to vedo vsi v celotni verigi identifikacije. Na začetku smo predvsej ustrajali na vprašanju zaščite osebnih podatkov. Mislim, da je dobro to, da je poročevalka ta vidik še dodatno okrepila. Ravno tako pozdravljam to, da gospod Krojcman poudarja potrebo po omejitvi prenosa podatkov. Vendar pa je v tako tehničnih dosjejih težko identificirati, dokolikšne mire smo za to politično odgovorni, dokot to seže. Uh, in uh, sama bom uložila nekaj predlogov sprememb, poleg tistih, ki jih bo že gospa Ulskog. In uh, v večini primerov gre pri predlogih sprememb za uh, minimalizacijo uporabe osebnih podatkov. Torej, kaj zadeva varnost, zaupanje? Na tem področju je komisija že ugotovila, da je to treba obravnavati v okviru preglednosti. Podjetja morajo torej delovati pregledno, vedeti je treba, kdo je odgovoren za kaj in na katerem področju. Na tak način lahko povečamo zaupanje uporabnikov teh storitev. Ne smemo pa pozabiti, da eh, številni odgovorni za identifikacijo, za storitve identifikacije spadajo v zasebni sektor in če želimo povečati varnost in zaupanje v zasebnem sektorju, so zato včasih potrebne tudi ekonomske spodbude. V bistvu bi moralo več stati to, če nekdo ni zaupanja vreden. In kako naj torej vzpostavimo sistem, v katerem bodo različni deležniki plačevali to razliko glede na razliko v stopnji zaupanja? Ali bi se uradno obvestila um, se strani Security Bridge pošiljala vsem tistim, ki bi jih to zadevalo? Uh, Ne vem, ampak to je vprašanje, s katerim se ukvarjamo že od leta 2003, mogoče celo 2002. Vsekakor mislim, da bi to morali upoštevati v 15. členu. V nasprotnem primeru pa je res tudi to, da tisti, ki so odgovorni za prenos podatkov, želijo e, imeti na voljo primernejše predpise za preglednost raje kot pa zelo podrobne tehnične predpise. Tako da e, se že veselim e, drugih vidikov tega dosjeja, ki je izredno kompleksen. S poročevalci in poročevalci v senci smo pred nekaj tedni organizirali tudi e, seminar, ki je bil zelo koristen in upam, da bomo imeli še priložnost možnosti za izmenjave mnenj. Hvala. Děkuji, nyní bych dal slovo. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam gospodu Mesarošu, ki je poročevalec za ta dosje v odboru Juri. Izvolite. Hvala, gospod predsed, predsedujoči. Naj predstavim osnovne zamisli mojega mnenja s kolegi in kolegicami v tem odboru ITRE. E-podpisi skrbniške storitve e-identifikacija so relevantni tako za podjetja kot tudi za posameznike. Zato pozdravljam predlog Evropske komisije glede regulacije elektronske identifikacije skrbniških storitev in podpiram njen glavni namen. Glede na to, da je to zadnji od 12 ključnih eh, ukrepov v sklopu enotnega eh, akta eh, za trg, zagotavlja celosten pravni okvir za elektronske transakcije na evropski ravni. Namen predloga je, da bodo lahko državljani in podjetja uporabljali nacionalne elektronske identifikacijske scheme, scheme za dostop do storitev v drugih državah članicah EU, kjer so te storitve na voljo. Uredba zahteva vzajemno priznavanje različnih nacionalnih identifikacijskih sistemov. Verjamem, da evropski državljani, podjetja in nacionalni organi 21. stoletja potrebujejo varen in pregleden digitalni enotni trg. To potrebujejo za delo, študije, potovanja in druge dejavnosti v EU. Trenutno storitve vlad držav članic z redkimi izjemami so te storitve zelo zapletene. Nekatere so eh, na voljo zgolj v določenih primerjih in to z visokimi stroški. Kakšna je prihodnost za identifikacijo in transakcije čez meje? E-transakcije in identifikacija so eh, bolj učinkovite, bolj dostopne kot katerekoli druge identifikacije doslej enako velja za eh, e-razpise, elektronsko pobiranje davkov, izobraževanje in druge elektronske storitve. To omogoča tudi večjo pravno gotovost za identifikacijo in e-transakcije v notranjem trgu. V mnenju odbora Juri bi rad poudaril, da je potrebno zagotoviti pravno gotovost s, s pomočjo nove uredbe, tako da bodo lahko državljani in podjetja zaupali v varne čezmejne elektronske transakcije. Zato predlagamo nekaj izjem pri postopkih notifikacije in predlagamo tudi razjasnitve glede varstva podatkov. Obenem je potrebno preprečiti dodatno upravno breme, dodatno birokracijo za mala in srednje velika podjetja. Temu se moramo izogniti. Ne na zadnje predlagamo tudi spremembe glede izvedbenih in delegiranih aktov, kot to predlaga komisija. Potrebno je spoštovati člena 290 in 291 pogodbe o delovanju Evropske unije. Še posebej, ko gre za delegiranje zakonodajnih pristojnosti komisije. To ni primerno, vsaj ne trenutno. V določenih primerjih moramo dodatno razjasniti in izpiliti samo vsebino, kot tudi cilj eh, delegacije teh pristojnosti. Hvala. Dale ima slovo pan Balčitis. Najlepša hvala. Gospod Balčitis je naslednji. Izvolite. E, no, Najlepša hvala. Gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil poročevalki in vsem poročevalcem v senci, ki so izrazili nekatere pomisleke, kot smo slišali, ali pa so podali komentarje o tem, kaj bi morali v prihodnosti izvajati. Danes bi rad spregovoril o prednostih, o dobrih plateh e-podpisa. Številni se strinjate, da bi s tem revolucionirali naš, naš da, eh, vsak dan. nekateri poskušajo finančno pridobiti s pomočjo tega upravnega bremena. In eh, ta tema je opredeljena tudi v našem dokumentu, ki ga danes obravnavamo. Ne vem, kakšne so eh, določbe za takšne scheme v državah članicah, ampak potrebujemo skupne načela, ki morajo na to slediti vsa drža, vse države eh, članice. Govorim spet o eh, načeljih za e-podpis. Le tako lahko zagotovimo vzajemno priznavanje in zagotovimo tudi varovanje osebnih podatkov. Upam, da ne bomo kršili tistih načel, ki že obstajajo v državah članicah danes. Rad bi izrazil tudi željo, želim si, da bi ta dokument sprejeli čim prej. To bi namreč doprineslo k razvoju našega trga, ki bi tako postal predvsej bolj konkurenčen. To bi bil kvantni skok naprej na področju razvoja naše, naših podjetij in pri zmanjševanju birokracije. Hvala. Dekuji. Najlepša hvala. Gospod Kelly, izvolite. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil poročevalke in poročevalce v Mosenci za to zelo pomembno razpravo. Gre za izjemno pomembno področje. Gre za področje eh, elektronike, imamo e-zdravje, e-trgovino, e-podpise, e-administracijo, e-upravo in tako dalje. In tega bo v prihodnosti vedno več kot so dejali nekateri kolegi in kolegice, lahko s tem, ko bomo zagotovili učinkovito delovanje tega sistema, bomo lahko dokončali notranji trg, postali bomo konkurenčnejši. Previdni moramo biti in zadeve moramo pravilno oblikovati. Ne smemo dati preveč bremena na podjetja, obenem pa moramo paziti na eh, pravico do varovanja osebnih podatkov veliko je vrzeli eh, na področju izboljševanja vsak dana državljanov in državljanke Evropske unije. Ti včasih težko trgujejo prek meja in sodelujejo prek meja, zato je potrebno eh, izpiliti te zadeve obstajajo možnosti za zagotavljanje sinergij. Mislim, da moramo biti pazljivi in če si pogledam nekaj od teh predlogov sprememb, še posebej tiste, ki se nanašajo na eh, kršitve in kako o teh kršitvah obveščamo druge, pomembno je, da smo konsistentni, da eh, enake določbe unesemo uredbo o zaščiti podatkov. O tem se bomo pogovarjali tudi s poročevalci v senci, eh, s poročevalko, tako da zagotovimo to skladnost. Vprašanje delegiranih aktov. Parlament ponavadi ni preveč naklonjen delegiranim aktom in to je razumljivo. Pogosto so namreč izgovor za slabo uredbo, za slabo zakonodajalno delo. Lahko nam reč rečemo, da če je bila narejena napaka, lahko komisija z delegiranimi akti popravi to napako. Mislim, da je prav, da poskušamo minimizirati delegirane akte. Ni pa potrebno, da jih popolnoma odpravimo, popolnoma črtamo. Tudi če imamo najboljše možgane za mizo, se lahko pripeti kaj nepričakovanega ali pa se kaj spremeni, eh, smo priča nepričakovanim posledicam. Mislim, da moramo opustiti sami sebi nekaj manevrskega prostora za morebitne eh, spremembe in morebitve prilagoditve. Seveda pa moramo paziti na to, kako se te spremembe izvedejo. Pri tem je potrebno spoštovati eh, pravico Evropskega parlamenta do nadzora. Najlepša hvala, tudi z moje strani. Sedaj pa predstavnik komisije, je kdo z nami? Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Lep pozdrav vsem spoštovanja vrednim članom tega odbora. Komisija pozdravlja predlog, osnutek, ki ga je predstavila gospa Ulskog na izrazi naš komentar na trenutno vsebino osnutka. Komisija bi rada razjasnila samo področje uporabe uredbe. Glede vprašanja varstva, potroš, varstva podatkov smo uh, slišali komentarje nekaterih članov odbora. Uredba mora biti oblikovana v kontekstu trenutnega pravnega okvira. Upoštevati mora tudi prihodni pravni okvir glede elektronske identifikacije je že poročevalka povedala, da je to v polni pristojnosti držav članic. Uporaba takšnih ukrepov, še posebej, ko gre za autentifikacijo, mora biti oblikovana tako, kot eh, okvir za varstvo podatkov deluje v posamezni državi članici. Minimizirati je potrebno prenos podatkov, ste dejali, po našem mnenju z ustreznim sistemom autentifikacije elektronskih podatkov. da se pri tem vedno obračamo na eh, državo članico, kjer se mehanizmi za varstvo podatkov uporabljajo. Tako zagotovimo ustrezno delovanje sistema. Glede minimalnega prenosa podatkov pa takole. Vedno je potrebno seveda to obravnavati v kontekstu tega, koliko eh, podatkov, jih, eh, koliko podatkov sploh zahtevamo. Koliko podatkov zahtevajo ponudniki storitev za autentifikacijo določene osebe. To so pomembna vprašanja. In komisija jemlje te zadeve zelo resno kot prednostno nalogo. Vprašanje delegiranih in izvedbenih aktov. To področje se hitro razvija. Tehnična vsebina tega kar lahko hitro postane eh, zelo tehnična uredba, je zelo zahtevna. In eh, zato obstaja potreba po uporabi standardov za interoperabilnost. Brez interoperabilnosti namreč ne bomo mogli zagotoviti vseh eh, dobrih plati, ki bodo zagotavljali konkurenčno Evropo, Evropo, ki raste hvala. Děkuji a nyní bych požádal. Najlepša hvala. Sedaj pa kratek povzetek, prosim, gospa poročevalka, beseda je vaša, tako da lahko sklenete razpravo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsem bi se vam rada zahvalila za vaše prispevke. Zahvaljujem se poročevalcem v senci, so poročevalcem in eh, drugim članom in članicam odbora, ki so dobro seznanjeni z zahtevami novega digitalnega sveta za nas, zakonodajalce. Naj se dotaknem vprašanja delegiranih aktov. Sama želim revidirati to uredbo. Pogledati si moramo delegirane akte od posameznega primera do posameznega primera. Primerjati moramo vsebino teh aktov. Ne pravim, da jih moramo vse črtati. Pogledati si moramo posamezne posledice posameznih aktov in na to ta akt, če je to potrebno, črtamo. Glede imka je seveda jasno, da bomo tesno sodelovali s kolegi v tem odboru pri oblikovanju tega dosjeja. Slišali smo veliko odličnih predlogov in vse sem si skrbno zabeležila. Tudi sama bom pripravila predlog spremembe na temo e-identifikacije. Po mojem mnenju je namreč razumno, da se komisija in države članice osredotočijo na vzpostavitev interoperabilnosti za sistem e-storitev. Te morajo biti najbolj uporabne v čezmenem kontekstu. Pripravila bom predloge sprememb z tega vidika. In zavedam se, da boste tudi vi pripravili marsikakšen predlog spremembe. In vse skupaj je seveda v duhu sodelovanja. Upam, da bomo dosje dokončali v času, ki ga imamo na voljo in kot je dejala Amelija Andersdotter, preglednost mora biti temelj našega dela pri tem dosegu. Hvala. Dekuji, ja Najlepša hvala. Naj vas vse opomnim, da je časovni rok za uložitev predlogo sprememb 15. maj 2013. Sedaj pa osma točka na dnevnem redu spremembo direktive o kakovosti goriva in direktive o energiji iz obnovljivih virov, posredna sprememba rabe zemlišč. Poročevalec je Alejo Vidal Quadras. Besedo mu kar predajam. Imate pet minut, prosim, držite se omejenega časa, drugače bomo spet zamujali. Izvolite. Uh, like briefly... Kolegi, na kratko bi rad predstavil svoj osnutek mnenja, ki nam bo dal vid, vsaj tako upam, v besedilo, na katerem bomo lahko skupaj delali. Idealno bi seveda bilo, da bi pripravili uravnoteženo besedilo, ki bi užilo čim več podpore. Glavni elementi mojega osnutka mnenja so naslednji. Po mojem mnenju ne bi smeli uh, vključevati uh, dejavnikov iLog v tem besedilu. Vse skupaj namreč eh, ni dobro ravnoteženo. Komisija uh, je dejala, da je vse skupaj lahko model, ni pa nujno, da je to model, ki je popolnoma uh, neuporečen. Povsod lahko pride do napak. V takšnem zavezojočem zakonodajnem aktu ne smemo imeti parametrov, ki so kontroverz, kontroverzni in bi jih morali vedno znova spreminjati. S tem bi škodovali eh, predvidljivemu okviru in s tem škodovali tudi naložbam. Dobri rezultati, eh, dobri parametri so zanimivi kot predmet raziskave, niso pa še dober način gradnje sistema. Mislim, da ne bi smeli razmišljati o zelo rigidni omejitvi konvencionalnih biogorjev. S tem bi spremenili pravila sred te uh, tekme, kar je seveda vedno zelo težavno. Imamo desetodstotni uh, Če uvedemo takšno omejitev, bomo imeli 10 odstotno omejitev do leta 2020. Električna vozila, izboljšava očinkovitosti, vse to ne bo dovolj, da bi zapolnili vrzel, ki bo ostala. Takšna omejitev ne razlikuje med konvencionalnimi biogorivi, ki pa so zelo različna in jih tukaj spohne upoštevamo. tem, da bi črtali eden, enega od naših glavnih ciljev za 2020 zaradi težav, ki jih imamo sedaj, je prekomeren ukrep. Tretjič, mislim, da ne bi smeli imeti večkratnega štetja. To bo imelo nasprotni učinek, kot si ga želimo. Želimo spodbujati proizvodnjo biogoril. Zdi se mi, da je to umeten način vplivanja na države članice, ki bi naj dosegle cilj, ki pa v tem kontekstu sploh ni cilj. Tekom svojega življenja sem bil vedno proti uh, goljufanja ljudi. Ampak vedno sem bil še posebej proti temu, da bi goljufal samega sebe večkratno štetje je torej implicitno priznavanje, da eh, zavračam, zavračamo naš desetodstotni cilj do leta 2020. Zgodilo se bo to, da bo vesel zapolnjena s fosilnimi gorivi, ki pa onesnažujejo precej bolj kot konvencionalna biogoriva. Četrtič, če želimo pripraviti uh, ukrepe za fenomen ILUK, smo pripravili cilje za posebna biogoriva. To ne škodi ajluku, zato bi morali vse skupaj eh, podpirati in to na učinkovit način. To je podcilj za specifični tip biogoriv. Za lajšanje ajluka pozivam komisijo, da preuči uporabo eh, različnih ukrepov, kot je naprimer degradirana uporaba zemlišč. Takšne ukrepe bi morali spodbojati. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, moj glavni cilj je, da dosežemo eh, in oblikujemo besedilo, kjer bomo upoštevali vse različne interese in vse različne vidike. Biogorivo izboljšuje trajnost energentov in eh, zagotavlja dobavo energije tudi na podeželju. Komisija pravi, da smo v letu 2010, ko imamo zadnje podatke, biogoriva predstavljala 95 odstotkov vseh obnovljivih virov za promet. 80 odstotkov jih je bilo ustvarjenih v Evropski uniji. 63 odstotkov je eh, prišlo teh goril iz Evropske unije. Poraba biogoril pa je ustvarila 220 tisoč delovnih mest v naši uniji. Gospod predsedujoči, ILUK se zgodi, ko ljudje zunaj unije želijo uporabljati eh, zemljišče za posevke. Mislim, da bi morala Evropa eh, delati v sodelovanju s tretjimi državami, zagotoviti uporabo ustreznih trajnostnih standardov in te tudi spoštovati. Ključne izvozne države Argentina, Brazilija, Indonezija, Malezija so sprejele nove regulatorne določbe, da bi izboljšale svoje okoljske prakse na področjih, ki so povezana z biogorivom. Ne smemo sedaj kaznovati evropskega kmetijstva in industrije zato, ker obstajajo netrajnostne prakse drugod po svetu, zunaj naših meja. Ne, sodelovati moramo s temi državami in jih usmeriti v trajnostna gospodarstva. Hvala za vašo pozornost, kolegi in kolegice, in kot vedno sem tudi tokrat na voljo za kakršne koli komentarje in prispevke. Prisluhnil vam bom vsem. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj ne počel čas za poročevalce v senci, naprej gospa Thompson. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj začnem najprej zahvalo poročevalcu za dobro pripravljeno mnenje. Prometni sektor je največji porabnik energije in največji proizvajalec toplogrednih plinov v Evropski uniji. Skoraj celotna poraba energije v prometnem sektorju predstavljajo fosilna goriva. To je ogromna težava. EU ima pred sabo slabo prihodnost, vedno više cene nafte, vedno manj energije in vedno večja odvisnost od uvoza. Edina prihodnost, ki jo lahko izberemo, je bolj trajnostni in eh, zelen prometni sektor. Tudi biogorivo so lahko del tega. Če želimo prometni sektor odrešiti fosilnih goril. Vesel sem, da poročevalec eh, določa pocil za boljša biogoriva, napredna biogoriva. S tem bomo prihranili in spodbudili razvoj biogoril. Razlikovati je potrebno med različnimi eh, naprednimi biogorivi. Danes imamo v proizvodni že napredna eh, biogoriva, kot je eh, Eh, olje za kuhanje in podobno. Pri nas na Danskem vsi avtobusi uporabljajo takšna biogoriva. Takšna napredna biogoriva lahko proizvajamo z zelo nizkimi stroški, dodatne raziskave pa niso potrebne. Ta tehnologija je že odrasla, to je eden od tipov naprednih biogoriv. Zagotoviti moramo torej, da bomo dosegli ta podcilj za napredna biogoriva. Ne smemo pa se umeti zgolj na tista biogoriva, ki so že na eh, trgu. Na eni strani eh, moramo pokriti tudi tista biogoriva, kjer so dodatne raziskave še potrebne. Tukaj moramo imeti cilj 3 odstotkov. Ta podcilj je preprost, pregleden za naložbenike in zato je nujnega pomena, da lahko eh, naložbeniki zaupajo v te naložbe. Zavezojoče tarče, zavezojoči cilji so tista prava pot naprej. Obenem pa moramo upoštevati tudi dejstvo, zakaj imamo v direktivi o obnoljivih eh, virih energije in v direktivi o eh, kakovosti hrane takšne določbe ne gre le za varnost, gre tudi za zmanjševanje izpustov v eh, prometnem sektorju. To je tudi vprašanje različnih tipov biogorju. Poročevalec je govoril o tretjih državah. V Braziliji, naprimer, biogorivo ni težava, nima veliko izpustov CO2 vse skupaj, eh, ta biogoriva so izdelana iz eh, sladkornega trsa. Mislim, da bi morali v Evropi bolj paziti na biodizel, ki proizvaja veliko eh, izpustov CO2. Pri tem se ne strinjam s poročevalcem. Najprej trdi, da je petodstotna omejitev na biogorivo iz prve generacije velika sprememba za zakonodajo. In drugič, dejavnik ILUK je eden od eh, glavnih namenov direktive in to je potrebno upoštevati. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da je cilj 10 odstotkov v direktivi o obnovljivih virojih energije eh, cilj za eh, obnovljive vire energije. Mislim, da bio gorivo ni zgolj eno ki bi omogočalo eh, doseganje cilja do leta 2020. Mislim, da bi morali uporabiti petodstotno omejitev, kot predlaga komisija, in pri tem uporabljati tudi dejavnik ILUK. Hvala. Najlepša hvala, gospa Hall. Nimamo veliko časa. Like and... Najlepša hvala. Zahvaljujem se poročevalcu. Strinjam se, to je precej zapletena tema. Ampak nekatere od teh eh, zadev so precej jasne. Cenim prizadevanja poročevalca, da moramo biti znanstveni. Ampak mislim, da lahko dosežemo vsaj uh, tri točke ne moremo vsega, vsega videti, ni vse tako jasno pred našimi moč, moč, uh, očmi, ampak določene stvari so logične. Zemlišč je omejena količina. Tako da njihova uporaba, bodi si za eh, biogorivo, biomaso, eh, za pohištvo, za karkoli, vsi uporabljamo omejeno področje zemlje. Različna biogoriva imajo različne ravni učinka. Če bi imeli preprosto omejitev, eno samo splošno omejitev, bi s tem škodili instrumentu. S tem ne bi upoštevali znanstvenih dognanj, ki jih imamo na tem področju. Tretjič, če nadaljujemo s trenutno mešanico biogoriv, mešanico, ki jo v Evropi uporabljamo danes, s tem ne bomo dosegli eh, cilja ki ga najdemo v eh, izvirnem zakonodajnem aktu. Strinjam se s poročevalcem, ampak zaradi drugačnih razlogov. Omejitev eh, ni odgovor, nekaj je potrebno spremeniti, ne smemo ohraniti statusa quo. In mislim, da lahko to naredimo s pomočjo eh, industrije, s pomočjo klauzul o izteku. Nekatera biogoriva so učinkovitejša kot druga, to vemo. Bioetanol je naprimer boljši kot biodizel. Ko eh, bioetanol vsebuje eh, soproizvode, naprimer živalsko krmo, dobro deluje, precej dobro deluje. In to je potrebno upoštevati v dejavnikih hajluk. cenim tudi ubeseditev eh, poročevalca glede uh, lajšanja in ukrepov za lajšanje. Nekateri od teh ukrepov pa so precej uh, manj znanstveni kot drugi, tako da jih ne, ne smemo vse združiti v eno skupino. Up, neuporabljena zemlja ene osebe je uh, zemlja, ki jo nekdo uporablja za um, pašo za koze druge osebe. To moramo upoštevati. Napredna goriva. Strinjam se, imajo pomembno vlogo v celotni zadevi. Ampak, ko razmišljamo o tem, kako bi jih vključili v zakonodajo, moramo paziti, da jih ne damo na nek drug planet, ločen od tega, kar počnemo sedaj. Realnost je takšna, da se bodo najbolj napredna goriva razvila s pomočjo proizvodnih procesov, ki že potekajo. Gre za naslednjo fazo, ki nas bo privedla potem do nove faze, eh, do nove generacije biogorju. In to moramo upoštevati pri tem, ko obravnavamo trenutno generacijo biogorju. Počnemo namreč to, da ne podpiramo več novih oblik biogorja v prihodnosti. Hvala. Hvala, gospod Česčestr. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu Vidal Quadrasu za njegovo delo pri pripravi tega mnenja. Zdi se mi jasno, da je to zelo tehnična zadeva. Govorimo o odstotkih in odstotkih. In zadeve se zapletajo. Vsaj za preproste že, kakršen sem sam. Mislim, da se moramo vedno spomniti na dejstvo, da eh, vedno poskušamo ubirati najbolj znanstven prispo, pristop eh, v našem delu. Pri tem moramo uporabljati podatke, ne pa modele. Razen tega podpiram eh, stališče gospoda Vidal Quadrasa glede Ailuka in glede eh, malce kontroverzne metodologije. Podpiram tudi njegov poziv za komisijo glede uporabe bolj selektivnega pristopa na osnovi učinkovitosti. Takšen pristop je primernejši za različne tipe biogoriva. Zavedam se dejstva, da zunaj naših sten ljude, ljudi skrbi ravno to, če eh, sedaj na mesto hrane zemljo uporabljamo za gorivo. Zdi se mi, da je predlog poročevalca za podcilj za napredna biogoriva razčisti prav to. Določa namreč, da napredna biogoriva ne smejo biti iz materijalov, ki bi jih lahko uporabljali za hrano. Vprašanje petodstotnega cilja. Zdi se mi, da s tem spreminjamo obstoječo zakonodajo. Vsaj tako mislim. V vsakem primeru pa ustvarja neko negotovost v industriji. In to je zadnja stvar, ki bi jo želeli še posebej v industriji, ki je še v začetnih fazah svojega življenja. Ne smemo ustvarjati negotovosti in eh, tato, tako ljudi pripričevati, da naj ne vlagajo v to področje. Upoštevati moramo različne dejavnike in mislim, da je poročevalec opravil dobro delo, dobro se je odrezal pri zagotavljanju ravnotežja tega eh, besedila. Tako da ga podpiram. Hvala. Děkuji a nyní bych... Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Lepaž, ki je poročevalka v eh, pristojnem odboru MV. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Najprej naj se vam opravičim, ker sem kar tako upadla v dvorano, ampak v bistvu poteka glasovanje v odboru ENVI, tako da je to popovdne malo zapleteno. Najprej naj se vam zahvalim za povabilo. Zadovoljna sem z razpravo in izmenjavo mnenj, ki smo imeli z gospodom Vidalom Kvadrasom. Trenutno sicer nimamo istega stališča, vendar pa ni prepovedano razpravljati in poskušati najti skupne točke. Če so težave, se jih je pač treba lotiti in jih skušati rešiti. Kakorkoli težave so, vse študije to ugotavljajo, sedaj pa kako najboljše skoznje. No, prva točka. Uh, zanesljivost znanstvenih dognanj. Najprej to, da tukaj dejansko gre za vpliv na zemljišča, uh, se je treba vprašati, koliko daleč lahko seže vpliv izkoriščanja teh surovin ravno tako se pojavlja vprašanje, koliko lahko uporaba biogoriv res vpliva na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in kakšno politiko nameravamo vzpostaviti s tem namenom, torej s kakšnim namenom dejansko vsi izgubljamo čas s tem. To, da bi uh, prešli iz 4 na 8 odstotno uporabo pri biogorivih prve generacije, je tudi pod vprašanjem. Kakorkoli, v svojem predlogu se bolj ali manj strinjam s tem ciljem, saj sem do njega prišla tudi sama, pa čeprav na nekoliko drugačen način. E, naj spomnim na študijo IPRI, ki jo je komisija uporabila za svojo podlago in to je študija, ki uporablja dokaj šipke dejavnike za ugotavljanje posrednih sprememb rabe zemljišč v primerjavi z drugimi, ki imajo precej močnejši vpliv. Torej, kar zadeva določanje praga, sama predlagam ne tak nediskriminatoren prag, kot ga predlaga komisija, temveč nekoliko drugačno rešitev, pri kateri bi upoštevali izračune izpustov toplogrednih plinov pri uporabi biogoriv, kar pomeni, da rezultati za etanol niso isti kot rezultati za biodizel. To pomeni, da uh, ima etanol nekaj prednosti in to nam lahko omogoči nekaj več prožnosti. Sicer, v nasprotnem primeru, mislim, da naša politična linija izgublja na kredibilnosti. Dobro razumem, da predlagate in razpravljate o tem mitigation, torej o tem, da se upošteva tudi proizvodnja in proizvodi. V sami študiji IFPRI-ja je eh, študija stranskih proizvodov, torej vpliv stranskih proizvodov že vključen in izračuni, ki so s tem povezani, ravno tako. Tako da, če se želite usmiriti v to smer, je potrebno si že pogledati to, kar že imamo na mizi in kar upošteva to, kar je treba upoštevati, kot naprimer uporaba živalskih beljakovin in tako dalje. Drugič, V tem obdobju gospodarske in finančne krize je vprašanje čim boljše rabe javnih sredstev izredno pomembno. Ampak politika za podporo sektorju biogoriv predstavlja izredno eh, veliko obremenitev za proračun, glede na to, da naj bi se za to namenilo 10 milijard sredstev. In v globalnem smislu tukaj govorimo o šestih milijardah in pol. To pomeni, da gre za zelo velike finančne napore in zato moramo biti zelo pazljivi pri teh naložbah ter primirjati njihove učinke z učinkami drugih morebitnih naložb e, eh, usmirjenih v zmanjševanje toplogrednih plinov. Zato je treba dobro proučiti pomen teh naložb in ugotoviti, ali res vse zaslužijo našo podporo. Potem pa naslednja tema. Um, pri, torej, gre za vzdrževanje stopnje proizvodnje, ki jo imamo sedaj, ne da bi to vplivalo na naše druge sektorje. Um, Eh, biogoriva, napredne verzije. Ja, s tem moramo nadaljevati, vendar izredno pazljivi moramo biti pri sekundarnih vplivih, ki jih to lahko ima na druge obstoječe panoge. Predvsem moramo upoštevati gospodarske in socialne učinke, ki jih imajo lahko te panoge v obdobju do leta 2015 in vprašati se moramo, ali bodo ti, ki nas bodo nasledili v prihodnjih treh do petih letih, spet na istem, kot smo mi sedaj, torej da bo se bodo spraševali o tem, ali naj industrijo usmerijo v določeno smer ali nekam drugam. To pomeni, da bodo spet na istem, kot smo mi. In Pri tem je treba upoštevati elektriko. 10 odstotkov namreč predstavljajo obnovljive viri energije in ne samo biogoriva, torej elektrika 1,5 in če tukaj upoštevamo etanol, biodizel ter elektriko, nismo več daleč od 8 odstotkov in niti ne več daleč od 10 odstotkov, ki jih predlaga gospod Vidal Quadras. Torej, zdi se, da so naša stališča izredno uh, eh, oddaljena, eh, vendar pa v realnem smislu pri sami izvedbi se izkaže, da niso tako zelo daleč, kot se zdi. In eh, potem še obnovljive viri energije, ki niso biološkega izvora, to je še druga tema. In povezana z doseganjem cilja 20 odstotkov teh virov energije do leta 2020. In hvala za besedo. Smo skutečne v časovem tlaku. Najlepša hvala. Počasi se nam čas izteka. Na seznamu imam še vedno tri kolege, ki bi se radi oglasili, ampak prosim, držite se omejite dveh minut. Najprej, gospa Cavela. Hvala, gospod predsedevoči. Najprej bi se rada eh, zahvalila in čestitela poročevalcu za njegovo delo tema biogorju, biogorju postaja vedno bolj kontroverzna. Mislim, da je pristop, ki ga je obral poročevalec, zelo dobro uravnotežen. To je pristop, ki ga lahko podpremo. Glede omejitve petih odstotkov za konvencionalna biogoriva, ki, ga, ki jo predlaga eh, komisija, ta predlog pošilja zelo mešane signale investitorjem. Leta 2009 smo na eni strani dejali, da bomo želeli eh, imeti desetodstotni cilj za prometno industrijo in eh, ta industrija je na to pripravila investicije, da bi eh, izkoristila in eh, dosegla ta cilj. Štiri leta kazneje pa si bomo premislili, kot da bi jim želeli dejati, eh, nehajte z eh, naložbami v nekaterih državah članicah so že prešli ta eh, prak petih odstotk. Če se bo odločili za to, bomo škodovali naložbam. Določbe v povezavi z naprednimi biogorju bi lahko privedle do težav na trgu. Tako je bolje, da imamo pod cilj za napredna biogoriva, ne pa eh, to metodo večkratnega štetja. Biogoriva oziroma napredna biogoriva zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov več kot pa konvencionalna biogoriva. Ampak verjetno eh, stvari ne bodo pripravljene do obdobja, ko bi lahko vplivali na cilje 2020. Nekateri pravijo, da lahko uh, začnejo izdelovati etanol iz industrijskih uh, ostankov do leta 2014 brez negativnih učinkov. Biogoriva bi lahko predstavljala eno tretjino uh, cilja desetih odstotkov v prometu do leta 2020 če se želimo izogniti mešanju prve generacije in druge generacije biogorju in konvencionalnih biogorju in naprednih biogorju, potrebujemo uravnoteženo, urejeno terminologijo. Pravna besedila morajo biti jasno opredeljena. To je vse z moje strani. Še enkrat najlepša hvala, gospod Vidal Quadras, za eh, dobro upravljeno delo na to temo.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 Mi želimo podpirati tiste, ki so okoljsko bolj učinkoviti in ne tiste, ki eh, za okolje niso oziroma so premalo koristni, slednjih namreč ne kaže spodbujati. V zvezi s tem se lahko vsi strinjamo, seveda, sploh če prisluhnemo kolegom, ki so se že oglasili v tej razpravi. Zelo pozorni pa moramo biti na to, na kakšen način naj se ta cilj uresniči. Uh, sploh, ko govorimo o različnih vrstah biodizla. Številne študije o izpustih biodizla so bile že izvedene eh, v svojem življenjskem ciklusu, namreč eh, je delovanje biodizla in etanola precej različno, tako da ne moremo vsega metati v isti koš. To bi pomenilo, da eh, ne upoštevamo realnega stanja. Če se želimo učinkovito lotiti podnebnih sprememb, moramo podpirati taka biogoriva, ki so za okolje čim manj um, škodljiva. In bioetanol je tukaj v prednosti pred biodizlom. Neto učinek izpustov je glavni dejavnik in to je treba upoštevati v celotnem življenjskem ciklusu goriv. V tem ciklusu goriv, eh, življenjskem ciklusu goriv je treba upoštevati tudi izpust CO2, -ja, eh, ki ga povzročajo fosilna goriva in druge vrste goriv. Zato moramo tudi proučiti, na kakšen način se uresničuje ta cilj desetodstotne učinkovitosti. Hvala. Hvala, gospod Biret, dve minuti. Eh, eh, Najlepša. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, ja, hvala lepa. Naj podprem kolego Vidal Quadrasa pri tem poročilu, ki vedno pripravlja izredno poglobljena poročila. Najprej treba tukaj upoštevati, da gre za področje, na katerem industrija šele nastaja in eh, spreminjanje predpisov prepogosto predstavlja primer slabega upravljanja. Mi moramo res najti neke alternativne možnosti, ampak pri tem tudi paziti, da eh, minimiziramo škodo, ki jo pri tem lahko utrpijo že obstoječe industrije. Zato je to, kar predlagamo, v bistvu nek podcilj in je tudi zelo dobra zamisel. Gre za uh, neko raven, neko ambicijo, ki jo kaže zasledovati, vendar pa je vprašljivo, na kakšen način jo lahko dosežemo. Uh, Uh, um, gospa Lupaž je že omenila živalske beljakovine. Uh, no, to je tudi vidik, ki se ga še ni dovolj osvetlilo do sedaj in verjetno bi eh, bilo dobro, če bi nam komisija podala svoje stališče o tem, še zlasti, kaj namerava v zvezi s tem na področju raziskav in razvoja do leta 2020. Torej, kar zadeva raziskave na področju biogoriv, so stvari jasne. V zvezi s tem bomo se še naprej zauzemali pri svetu, da ne bi preveč uh, varčevali pri naložbah v razvoj biogoriv. Kar pa zadeva uh, teh deset odstotkov, ki naj bi jih upoštevali ali ne, uh, Eh, bi želel povdariti, da je to treba upoštevati, da moramo še naprej um, zahtevati, da se upošteva ta prak. Uh, da moramo nuditi vse potrebne spodbude, finančne in e, druge vrste spodbud na nacionalni in regionalni ravni, e, ter skušati doseči, da bo ta raven lahko e, upoštevana. Uh, Gospa Herceg. Na kratko moji državi smo že nad pet odst pe petimi odstotki, pripravljeni smo, da začnemo izvajati vse skupaj. Sredstva imamo, delovna mesta obstajajo, sedaj pa bomo rekli pet odstotkov. In kaj naj rečem? Eh, jaz, če bi imela otroka, naprimer, se upravičujem, ampak eh, doma nimamo več krožnikov, ne moremo imeti otroka plinovodi, eh, infrastruktura obstaja in ne moremo eh, reči industriji, da sedaj nočemo tega izvajati, ker smo si kot zakonodajalci eh, premislili. V moji državi je brez doma ta odstotek že višji od petih odstotkov. Spremljati moramo dogodke na področju biodizla pri zakonodajnem aktu na temo eh, obdavčenja energije smo se vsi naučili naslednjih stvari. Že sedaj uvozimo veliko ruskega eh, dizelskega goriva. In če bomo sedaj zapletli naš sistem, bomo morali ta uvod iz Rusije še povečati, kar ne bo dobro niti za, za našo eh, trgovino, niti za naše okolje, ker eh, verjemite mi, rafinerije v Rusiji ponavadi ne izpolnjujejo naših evropskih standardov. Vprašanje Ajluka zaenkrat ne morem reči niti ne, niti da. Ne gre za to, da ne bi uporabljali strokovne podatke, zame to ni tako pomembno. Ampak zdi se mi, da je zadeva preveč zapletena in ker je tako zapletena, se lahko zgodijo nepričakovane stvari. Moje težave se nanašajo predvsem na upravljanje s podatki, kako to izboljšati. Lahko pride do zamika, ne smemo biti preveč optimistični. Naj vam dam eh, primer. Pri Riču smo bili zelo optimistični, verjeli smo, da bomo dobili vse podatke, sedaj pa pol podatkov v določenem časovnem obdobju manjka. In to je težava. In še en komentar, ta industrija bo potrebovala subvencije. Danes v zelo raznoliki Evropi po krizi, ko nekatere države lahko dajo subvencije, druge pa brez doma ne, se moramo izogniti večanju vrzeli med državami. Potem bo eh, izginila tudi solidarnost v Evropi. To so bolj kot ne vprašanja, ne pa odgovori. Upam, da bo ta odbor pazljivo razmislil o odgovorih, ker moramo na plenarnem zasedanju dobro vedeti, kaj želimo doseči, brez da bomo škodovali eh, čemerkoli, ker bo to škodovalo tudi evropskemu projektu. Hvala. Gžib. Hvala, Andrzej Gžib. Na kratko, prosim. Powiem tak, e, zgadzam się z tym, co powiedział e, raporter Vidal Quadras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 bo to vplivalo tudi na spremembo predloga komisije, sploh če prisluhnemo tudi poročevalcu. Kakorkoli, še vedno nadaljujemo z zauzemanjem za minimalni delež eh, zemljišč, ki so na voljo in govorimo tukaj o 8 do 10 milijonih hektarov, kar pomeni, da gre praktično za takšno površino, kolikšno zauzema Irska. Torej, zakaj gre? Mi smo si zastavili cilj, ki pa ga nismo dosegli. Naprimer, v moji državi smo leta 2012 dosegli zelo visoko količino uporabe biogoriv v prometu in sedaj ne moremo storiti koraka nazaj. Moramo narediti kakšen korak naprej v tem prehodnem obdobju in predvideti pozitivne ukrepe tudi za podporo biogorivom naslednje generacije. Ampak Kolikor vem, imamo v Evropi en sam obrat, ki proizvaja biogoriva nove generacije in zato si moramo eh, priznati, da nismo uspeli izvesti vseh določb in ciljev v zvezi z biogorivi. In glede trajnostnega razvoja, kateri pa so kriteriji za to? Ali bomo sedaj govorili, da je biodizel slabši od etanola? Eh, zakaj smo spremenili strukturo kultur v Evropi na podlagi sprijetih politik. Eh, umaknili smo proizvodnjo oziroma gojenje sladkorne pese in zato po drugi strani uvažamo sladkor v Evropsko unijo. E, isto velja za olčno repico in isto velja za številne žitarice, žitarice v kmetijstvu kjer se ravno tako zauzemamo za spodbujanje biotske raznovrstnosti. Isto velja za pašnike in travinje. Torej, hočem reči, da če govorimo o proizvodnji biogoriv in se osredotočamo samo na to, lahko povzročimo težave na, povzro, na področju proizvodnje živil. E, zato poudarjam, da je treba pri tem upoštevati tudi specifike posameznih držav članic. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospod Prode, bo naslednji. E, Hvala, predsednik. Sam bi želel povdariti, da tukaj ne gre za samo za vprašanje posredne spremembe rabe zemljišč, ampak gre za drugo bistveno vprašanje in sicer za potencijalno konkurenčnost na zemljiščih za proizvodnjo živil ali krme oziroma biogoriv. In tu je težava. Sam bi želel poudariti, kako, da tukaj imamo določene nevarnosti, če želimo biogorivo prikazati kot nek stranski proizvod, ki nastane pri določenih proizvodih, naprimer pri proizvodnji olja iz olčne repice, eh, za katerega se uporabi zgolj 40 odstotkov semen, medtem ko vse ostalo, naprimer, naj bi se uporabilo za biogoriva. in tako se prikazuje, kot da so biogoriva nek stranski proizvod pri predelavi oljne eh, repice, medtem ko so ostalo beljakovine, ki so koristne za krmo. No, mi moramo to preseči, iti korak naprej, saj bomo se sicer znašli še v številnih drugih problematičnih situacijah. Sam menim, da je pomembno, da je to jasno vsem enako. Saj ni nobenih razlogov, da se odločamo o petih odstotkih ali desetih odstotkih ali neki drugi vrednosti. Pravi problem predstavlja tukaj konkurenčnost med proizvodnjo biogoriv in proizvodnjo živil. Hvala lepa. Komisija, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, pozdravljeni. Najprej se želim zahvaliti parlamentu, odboru in še posebej poročevalcu, da so tako hitro delali. Mislim, da je jasno, da je to zelo zapleteno vprašanje. To je vprašanje, pri kateri je mogoče srečati veliko različnih mnen. ILOG, torej posredna sprememba rabe zemljišče, je vprašanje, ki ga moramo obravnavati, vendar težava je, kako kvantificirati te izpuste zaradi pojava. Model je vseeno samo model, mogoče ga izpodbijati, zato težko pridemo do nečesa, kar bi lahko imenovali dejstva omenjali ste tudi druge izdelke in eh, komisija se prav gotovo dobro zaveda trga bio mm, goril in so proizvodi, so prav tako nekaj, kar poznamo in komisija je to upoštevala pri presoji učinka. Težava je naslednja. Vse to vodi v negotovost pri spodbujanju obnovljivih virov energije si pa tega prav gotovo ne želimo. Negotovost je namreč. Vlagatelji potrebujejo gotovost. Morajo vedeti, da ko enkrat uložijo svoje sredstva, da bo to naložba, ki se bo obrastovala daleč v prihodnost. Zato smo pri komisiji pripravili tako imenovan previdnostni pristop. To pomeni, da težave so z prvo generacijo biogoriv. To so biogoriva, ki temelijo na živilskih rastlinah. Trenutno smo pri petih odstotkih in mislim, da ne bi smeli več spodbujati prve generacije biogoriv. Prisluhnil sem vaši razpravi in mislim, da je dobro, če razumemo, kaj ta omejitev pomeni. To ne pomeni, da ne bo mogoče na trg dati dodatnih biogoriv v tistih državah članicah, ki že sedaj presegajo meno vrednost petih odstotkov. Ne, to pomeni le, da biogoriva ne bodo štela v izpolnjevanje ciljev Evropske unije. Prav gotovo pa bodo države članice to lahko storile, če bodo tako želele. In še nekaj. Spodbujamo drugo generacijo biogoriv in cenimo predlog poročevalca. Veliko pomislekov v poročilu gospoda Videla Quadrasa je dobrih, cenimo jih in zdi se nam, da so podobni tistim premislekom, ki smo jih imeli pri komisiji. Sklepi so sicer pri nas nekoliko drugačni, nam se zdi, da je dobro, če omejimo spodbude in mislim, da ne razumemo, kako bodo predloge v poročilu vid, gospoda Vidal Quadrasa rešili probleme Ajluka, preprosto z drugo generacijo biogoriv. Gospod predsedujoči, vem, da vam zmanjkuje časa, sedaj bom končal. Naj vam povem, da bomo zelo zadovoljni, če bomo lahko tesno sodelovali s poročevalcem in vsemi v odboru. Če rečem mi, imam tukaj v mislih komisijo, generalni direktorat za energijo in podnebje. Mi smo soodgovorni za ta dosje. Hvala. Tesinovi zavir pa nas. Hvala lepa. Sedaj pa enosekundni povzetek celotne razprave, gospod poročevalec. Tri besede. You, Hvala lepa. V eni sekundi lahko rečem, to je misija nemogoče. No, se bom potrudil. Najprej se zahvaljujem vsem prispevkom. Še posebej se zahvaljujem Korin Lapaš, ki je trenutno ni tukaj. No, v redu. Je boste že povedali, da se ji zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi poročevalcemu Senci. Kot vedno se je to izkazalo za zelo dobro. Mislim, da smo vsi delali zelo naporno delo in rečem lahko, da je to zapleteno vprašanje. 是。So visoko stopnjo tehnične zapletenosti. Vsi smo že ugotovili, da je to eno od tistih vprašanj, kjer ni težko doseči dogovora. Ampak, ampak, vedno bolj optimističen sem. Kaj ti? Mislim, da se strinjamo glede nečesa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 Številni ste prav tako dejali, da moramo ločevati med eh, različnimi vrstami biogoriv, ne moremo kar vseh vrst biogoriv obravnavati enako. S tem se strinjam, mislim, da moramo svoj pristop nekoliko bolj razdelati, upoštevati moramo, kako se obnašajo posamezna goriva. Strinjamo se tudi, da je treba ohraniti naložbe in jih zaščititi, kajti drugače bo sledila katastrofa. Tudi s tem se strinjajo vsi. Neko osnovo za dogovor torej že imamo. Slišal sem, da je v nekaterih državah zgornja meja petih odstotkov neizvedljiva, ker to že presegajo tega ne smemo pozabiti. Biodizel. Zdi se, da je etanol boljši, da ima boljše zmogljivosti, vendar ne smemo pozabiti, da so naši avtomobili v veliki večini na dizelski pogon. Takšna je pač realnost, zelo težko bo to spremeniti na hitro. Če bomo omejili proizvodnjo biodizla, potem bomo dizel morali uvažati iz tretjih držav od ponudnikov, ki bodo nasprotovali temu, da mi želimo uvesti biodizel. Kakorkoli že, zadeve niso preproste, mislim, da moramo preučiti vsako podrobnost. previdnostni pristop je dobra izbira, s tem se strinjam in ne smemo pozabiti, da imajo trgi določeno inercijo. Če damo trgom močno spodbudo, potem bo trg začel delovati. Tega ni mogoče potem kar naenkrat ustaviti. Trgi potrebujejo nekaj časa, da se prilagodijo novemu okolju in novim pravilom to moramo razumeti. Trgi niso nekaj, kar je mogoče ustaviti po želji. Ne, trgi imajo svojo dinamiko in trg biogoriv, industrija biogoriv in vsa delovna mesta, ki so s tem povezana, pomenijo določene naložbe. Veliko ljudi je zaposlenih v tem sektorju in zato so potrebni srednje in dolgoročni načrti, zato ne moremo kar spremeniti pravil igre na hitro. Vse to moramo upoštevati. Strinjamo se z veliko elementi, naprimer pod cilj za napredna biogoriva 2 odstotka, 5 odstotkov, kakorkoli že, o tem lahko še spregovorimo, vendar o tem se torej strinjamo. In kakor sem dejal, Hvala lepa za vaše delo. Mislim, da nas čaka še veliko dela. Veliko ur pogovorov nas še čaka. To mi je vedno velik užitek in mislim, da bomo na koncu našli dober uravnotežen pristop. Hvala. Dekuji. Dekuji. Hvala lepa, gospod Vidal Quadras. No, to so bile kar dolge tri besede. S tem bomo oduzeli čas tistim, ki vam bodo sledili, zato se boste z njimi morali pogovoriti kasneje. Naj vas upozorim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 6. maj letos. Naslednja točka je točka številka 10 gre za ponovno industrializacijo Evrope, za spodbujanje Evrope in konkurenčnosti ter trajnosti. Gospod Butikofer, naslednji ste, ampak zelo, zelo malo časa imamo. Kolegice in kolegi, lepo prosim, lepo bi bilo, če bi v desetih minutah zadevo lahko rešili. Izvolite. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rekli ste, da tema ponovne industrializacije Evrope ni pomembna in da bi jo morali obravnavati v desetih minutah. Pri tem se mi je pojavljalo vprašanje, koliko minut ste namenili meni. No, vaš govor je zelo pomemben, pet minut imate, drugi kolegi pa bodo morali biti krajši. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Smo v zelo nenavadni situaciji. Sedaj imamo prvo izmenjavo mnen o poročilu, ki ga morda sploh ne bo. Ta teden sem ugotovil, da se je konferenca predsednikov odborov dogovorila, da bodo za nazaj spremenili pravila glede dodeljevanja poročil. Konferenca predsednikov odborov je predlagala konferenci predsednikov, da bi poročila, ki so izdelana šest mesecev potem, ko je sprejeta odločitev za to, da se poročilo napiše, odpravljena. To pomeni, da če ne bomo do 1. junija zadeve rešili, bo poročilo odpadlo. Mislim, da si tega ne moremo privoščiti. Poročilo je bilo načrtovano v skladu z časovnim razporedom odbora in če bi ga jutri predstavil, je poročilo treba potem prevesti, treba je uložiti predloge sprememb in 1. juni torej sploh ni razumen datum. In še nekaj. Pri določitvi časovnice tega roka ni bilo. Mislim, da ni dobro, če nam sedaj usiljujejo ta rok za nazaj. Proti temu protestiram, še posebej zato, ker je devet odborov menilo, da je to vprašanje tako pomembno, da bodo pripravili mnenje v zvezi s tem poročilom. Industrijska politika Evrope je ključnega pomena, po mojem mnenju, odbor regij se ukvarja s to temo, tudi socialno-ekonomski odbor se ukvarja s to temo in Evropski odbor za industrijo pa naj ne bi tukaj imel svojega mnenja oziroma svojega poročila. To se mi zdi smešno, mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi si vsi prizadevali za to, da to preprečimo. V tem času sploh nisem spal, veliko smo imeli javnih predstavitev, videl sem ljudi na razpravah in zdi se mi, da so ljudje zelo zainteresirani za to temo. Mislim, da bi bilo dobro, če se parlament ne bi osmešil z nekimi pravnimi malenkostmi, ampak da bi dejansko delali tako, kot je treba. Na nogometni tekmi ne moramo kar sredi tekme dajati, da je po 55 minuti tekme konec. Toliko o postopku. V redu, bom zelo, zelo kratek. Osnova tega poročila je sporočilo komisije, ki je bilo predstavljeno oktobra lani. V tem sporočilu je komisija zastavila zelo ambiciozne cilje, še posebej v zvezi z 20 odstotkom v BDP. Torej 20 odstotkov BDP -ja naj bi predstavljala proizvodna industrija. Potrebujemo strategijo, ki se bo posvečala inovacijam. V preteklosti smo ugotovili, da industrijska politika ki poskuša izolirati določene elemente, ki je posvečena posameznim sektorjem in ki ne upošteva različnih vidikov, naprimer izobraževanje, usposabljanje, družba in tako naprej, da taka strategija ne more biti uspešna. Na srečo je komisija tudi to ugotovila v svojem sporočilu in mislim, da bi bilo dobro, če bi to storili tudi mi. Vsebinsko želim povedati dvoje. Prvič, mislim, da moramo izvajati industrijsko politiko, ki bo ki se bo ravnala po pravilih. Ne smemo imeti industrijske politike za zmagovalci in poraženci, industrijske politike za tistimi, ki prejmejo več in tistimi, ki prejmejo manj. Ne, mislim, da moramo imeti tako industrijsko politiko, ki bo izkoriščala vse proizvodne zmogljivosti Evrope. In še nekaj, mislim, da bi se morali posvečati temu, da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili v okviru strategije 2020. Veliko tem je kontroverznih, naprimer vprašanje energije v sporočilu komisije to ni bilo deležno posebne pozornosti. Vem, da obstajajo druge, drugi dokumenti na to temo, več pa je tudi elementov, ki niso kontroverzni. To me zelo veseli in upam, da bomo lahko uh, izkoristili to priložnost, da industrijo spet zaženemo. Vem, da evropska raven ni pristojna za industrijska vprašanja, ampak mislim, da lahko izkoristim priložnost, da to ponovno pridobljeno pozornost, ki jo namenjamo industriji, izkoristimo za to, da oblikujemo ustrezen politični okvir. Pred nekaj leti je bilo popolnoma nepredstavljivo, da sploh govorimo o industrijski politiki. No, sedaj smo ugotovili, da brez industrijske politike ne bo šlo. Zato se mi zdi, da imamo tukaj zelo veliko priložnost. Po mojem mnenju bomo morali obravnavati tudi določene teme, o katerih komisija v svojem sporočilu ni govorila. Mislim, naprimer, da ne bo mogoče, da bi industrijsko-politična prizadevanja v visokoindustrijskih državah spodbujali na enak način kot v državah, kjer deinstitucionalizirajo deindustrializacija že poteka. Primera industrializiranih držav ali držav z veliko industrije sta Nemčija in Romunija. Mislim, da potrebujemo diferencirane instrumente in veselim se že razprave. Hvala. Dekuji, bon Hvala lepa, gospod Bütikofer. Vsi se zavedamo, da je ta razprava o ponovni industrializaciji Evrope zelo pomembna. Prepričan sem, da bomo še večkrat govorili o tem. Začeli ste z rokom za uložitev poročila sekretarjato. O tem vprašanju bomo govorili na zasedanju koordinatorjev, zato da bomo videli, kako bi postopali v zvezi s tem, zato da preprečimo to retroaktivnost, ki ste jo omenili. Sedaj pa prosim, izjemno, izjemno kratko poročevalci v senci. Gospod Frank Rost. Euh, euh, ja, gospod predsednik, dragi kolegi, glede na to, da imamo tako malo časa, naj povem, da se strinjam s poročevalcem in mu čestitam za delo pri tej izredno pomembni temi. Mislim, da je ta industrijska politika izredno pomemben element naše politike, ki je pomembna, če želimo zagnati rast in zaposlovanje, ampak to je možno samo, če bomo zmožni več proizvajati na našem evropskem ozemlju. In zato je treba res ta dosje spraviti naprej v rokih, ki jih imamo za to na voljo. Komisija je podala svoje ugotovitve, izredno izčrpne, vendar je treba to še preseči in eh, konkretno ukrepati. Inovacije, raziskave, razvoj, eh, delež BDP-ja zato mora hitro doseči teh Eh, te tri odstotke in eh, na ta način bomo lahko zagotovili, da bodo naša podjetja postala ponovno konkurenčna. Torej, to je pomembno delo, ki ga moramo upraviti. Inovacije, raziskave, povečanje konkurenčnosti naših podjetij in seveda podpora podjetjem eh, pri izvoznih dejavnostih. Zato, ker imamo številne sektorje, še zlasti avtomobilski sektor, ki trenutno stagnira in zato je pomembno, da naša podjetja zauzamejo deleže tujih trgov izven Evropske unije, seveda eh, pa morajo zato imeti enake primerljive možnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Prodi. Eno minuto. Kolega Marija, eno ne. Ja, hvala lepa, žal kolegice Marije ni tukaj in prosila me je, da uh, sam predstavim to stališče, kar bom skušal storiti čim uh, bolj jedrnato. Torej, evropska industrija. Ne smemo razmišljati o tem, da bomo opustili našo mm, proizvodnjo, kot je bilo rečeno že v preteklosti, moramo imeti takšno politiko, ki nam bo zagotavljala, da je ne upustimo in da tukaj dosegamo še naprej rezultate, torej naložbe, eh, naložbe tudi za vzpostavljanje pogojev na trgu in pri dostopu do financiranja pa imamo neuzdržne razlike med državami na jugu in na severu Evrope. Cena kreditov je zelo različna, ravno tako cena človeških virov, ravno tako so zelo različne zmogljivosti, ravno tako podpora malim in srednjim podjetjem. Torej, za konec, Treba je mala in srednja podjetja postaviti v središče vseh evropskih politik, izboljšati konkurenčnost evropske industrije, spodbujati inovacije, razvoj in raziskave, spodbujati rast in dinamiko znotraj MSP-jev, spodbujati usmirjanje podjetij na mednarodne trge ter okrepiti strateške sektorje.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 to, kar je povedal že sam poročevalec. Izredno pomembno je imeti na voljo dovolj časa za obravnavo tega vprašanja. S poročevalcem sem dobro sodeloval in se z njim popolnoma strinjam. Čas se izteka in zato bi vam želel prebrati dokument, ki ga imam pred seboj. Zato je treba pritegniti naložbe v. Uh industrijski sektor. Hkrati pa mora komisija upoštevati vzdržnost ter razpoložljivost virov, ki jih je treba čim boljše uporabljati. Ravno tako moramo v Evropi zagotoviti konkurenčno prednost pri uporabi naprimer bioizdelkov. To je gotovo točka, ki igra nam uprit. Infrastruktura je pomembna, še zlasti, da industrijo in tukaj mislim predvsem na European Connecting Facility. Ravno tako je pomembno zagotoviti dostop do razpoložljivih eh, virov oziroma surovin v Evropi, ki jih potrebuje energija, pri tem pa um, zagotoviti trajnostno uporabo. Um, pri eni točki pa se ne strinjam. Torej, seveda je treba zmanjšati upravno breme, birokracijo in se odpirati na vzven. Vendar so tu pomembne tudi druge stvari. Dan danes nam primankuje določenih zmogljivosti eh, in eh, kadrov znotraj industrije, pa čeprav so mladi brezposleni, zato je potrebno povdariti tudi pomen izobraževanja. Treba je tudi jasno postaviti vprašanja v zvezi z energetskimi težavami, pa čeprav ne moremo tukaj priti hitro do zaključkov, ampak to so vprašanja, ki jih je treba obravnavati. Ravno tako je pomembno povezati se z mm, obzorjem 2020 in povezati industrijski sektor tudi s temi cilji. Hvala. Gospod Savela, izvolite za minuto. Eh, Simfonija Politana με τον κύριο Μπουτικόφερ για το θέμα της πίεσης που... Χβάλα, господ Бутикофер е подал свое поручило, вендре па имамо тукај проблем с часовницо. И за то желим поведати да лахко рачуна на нас и на нашу подпору при iskanju izhoda iz tega položaja. V trenutni krizi ugotavljamo, da je edina država, ki je to ni prizadelo, Nemčija. Zakaj? Zato, ker Nemčija še ima svojo industrijo. Zato je ponovna industrializacija Evrope nekaj, kar mora zasedati prednostno mesto med našimi nalogami in v Evropskem parlamentu se moramo vprašati, kako lahko k temu prispevamo, zato da bomo pomagali Evropi, da bo laže prešla preko tega izredno težavnega obdobja. Zato najlepša hvala gospod Vitikofer za to poročilo, ki je izredno pomembno za številne države članice, ki imajo velike težave države in ki, v katerih se izvajajo hudi varčevalni ukrepi. Hvala, gospod Cikav. Podpiram gospoda Butikoferja. Njegovo poročilo je izredno pomembno O politiki industrializacije v Evropski uniji smo že govorili v preteklih mesecih in letih, vendar pa zato potrebujemo nov postopek za reindustrializacijo. To je edina možnost, s katero bomo lahko zagotovili konkurenčnost na našem ozemlju ter ustvarjanje novih delovnih mest. Videla sem številne statistike mm, Eurostata, v zvezi z industrializacijo in samo štiri države članice uspejo ustvariti dve tretjini vseh industrijskih proizvodov Evropske unije, medtem ko 12 držav članic prispeva k zgolj petim odstotkom industrijske proizvodnje. In zaradi tega je reindustrializacija nujna, če želimo zagotoviti konkurenčnost na dolgi rok. Želela bi tudi vprašati Evropsko komisijo, katere ukrepe je predvidela za podporo državam članicam, ki bi želele ponovno vzpostaviti primerno raven industrializacije. Kar zadeva naložbe v inovacije, to je zelo pomembno, ravno tako moramo podpirati standardizacijo na evropski ravni in ravno tako dostop do surovin, ki morajo biti dostopne po konkurenčnih cenah. Hvala. Hvala, gospod Langen. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Mislim, da je jasno, da je industrija hrbtenica Evrope, zato moramo za to skrbeti in zato podpiram gospoda Bütikoferja. In še nekaj, bodimo pošteni. Naj z uporočilo zapišemo tisto, kar je mogoče izvesti. V sporočilu komisije piše, da želimo delež 15,2 povišati na 20 odstotkov. Tendenca je pa popolnoma drugačna. To ne gre skupaj. Mislim, da moramo sprejeti takšne ukrepe, ki jih je tudi mogoče izvesti. To pomeni, da moramo izvajati koherentno politiko. Ne more biti tako, da po eni strani spodbujamo industrijsko politiko, po drugi strani pa krčimo proračun za inovacije, za strukturne sklade in tako naprej. Ali pa da imamo makroekonomsko politiko, ki onemogoča dostop MSP-jem do finančnih sredstev. Če želimo spodbujati industrijsko politiko, potem moramo imeti koherentno politiko. In tudi druga politična področja se morajo posvečati enakim interesom. Drugače lahko takšna ambiciozna sporočila vržemo kar okoš, kolegice in kolegi. Hvala lepa. S tem smo zaključili seznamom govornikov, komisiji ne bo treba spregovoriti, zato ker bomo o tem govorili še v prihodnosti. Gospod Butikofer, 30 sekund, če želite. Stanoviskem soglasili je to po prvni diskuze, a ja. Vsi se strinjajo z vašimi besedami. To je samo prva razprava, o tem bomo še večkrat govorili. Seveda je to zelo pomembno. Ja, Fantastičen eh, film. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom vse te teme bom upošteval. Hvala lepa za vašo podporo. For... Odlično, zelo lepo ste to povedali. Yes, okay. Takže můžeme eh, přistoupit k bodu 9. Eh. Hvala lepa. Sedaj pa deveta točka. Večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020. Gospa Hercog, izvolite. Tri minute bi bilo najbolje, mogoče štiri, ampak idealno tri. For, for Mene bi bilo čisto prav, če o tem sploh ne bi govorili. V treh minutah pa prav gotovo ne bom zmogla zadeve predstaviti, kajti zadeve so zapletene. Seveda pa je vse odvisno od tega, koliko kolegic in kolega to sploh zanima. Zakaj je to zanimivo? spregovoriti moramo o revidiranem proračunu za leto 2013, kajti to ima prav gotovo posledice tudi na večletni finančni okvir, kajti določena poglavja so povezana z večletnim finančnim okvirom zaradi sklepov sveta. Predstaviti moram oboje, kajti drugače ne bo nikomu nič jasno. Vedeti morate, da v okviru parlamenta in med institucijami poteka razprava ali bomo najprej razpravljali o večletnem finančnem okviru, preden sprejememo spremembo proračuna 2014. Parlament je v resoluciji dejal, da se ne bomo pogajali o večletnem finančnem okviru, dokler ne bomo spremenili osnutek proračuna za leto 2013. Zakaj je to pomembno? 16 milijard evrov ni bilo izplačenih in delno to ni izplačeno tudi iz naših proračunskih vrstic za raziskave in razvoj ampak svet ni pripravljen o tem govoriti, prav tako niso pripravljeni preseči 11 milijard in 200 milijonov, ampak zaenkrat pravijo, da ne glede na to, kar je bilo v proračunu 2013, vse je treba revidirati in skrčiti. Niso pripravljeni sesti za isto mizo z nami. Če bi to bilo tako, bi parlament ne mogejo izvajati pogajanj o večletnem finančnem okviru. To pa ima prav gotovo velike posledice tudi za naše proračunske vrstice, še posebej na raziskave 600. 78 milijonov ni bilo izplačeno v okviru konkurenčnosti, 92 milijonov ni bilo plačanih v GMS in Galileo, tudi tukaj manjka 13 milijonov in pol. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ker potem bi res tukaj bili zelo dolgo. Zavedati pa se morate, da je bil sklep sveta naslednji in sicer sredstva v večletnem finančnem okviru ne morejo biti nižja od sredstev v proračuna za 2013. Če bomo torej skrčili proračun za leto 2013, bomo še bolj omejili svoje možnosti za prihodnosti. Kakšne so številke za večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020, kako je to povedal svet? Ne smemo preseči 125,6 milijard evrov in svet je nažalost že krčil CEF še posebej IKT, tukaj so zmanjšali sredstva za eno milijardo. Energija je izgubila 44 odstotkov na 5,5 milijard, Galileo pa je dobil 6,3 milijarde na mesto 7 milijard, kako je predlagala komisija. Kolegice in kolegi, tukaj želim povedati, da to pomeni, da lahko zgradimo infrastrukturo, ampak za satelitske storitve ne bo ostalo več nič denarja. Naš odbor ima prav gotovo mnenje v zvezi s tem. Problem pa je naslednji. Za preostanek predloga komisije v zvezi z obzorjem 2020, tukaj smo končali pri samo 7 milijardah in 300 milijonih. Če bo svet res sprejel, da ne bo to pod. Um, ravnjo za leto 2013, potem moramo ustrajati pri tem, da želimo zagovarjati 74 milijard, ne pa 70 milijard. Gospod Levandovski je dejal, da niso upoštevali sredstev v okviru CIP. To je bilo vsakrat v nekem drugem poglavju in tega niso upoštevali. Ampak po našem mnenju, če sklepi sveta določajo, da ne more biti manj kot je, potem je treba dodati 4 milijarde. Zato govorimo o razliki 4 milijardah. Vprašanje je, kaj bo naš odbor storil. Vse je odbor za raziskave pripravljen spustiti v boj, so nas pripravljeni podpreti pri tem, da nas podprejo tudi v medijih, naprimer. Prepričani smo, da ne moremo teh sredstev dobiti iz drugih proračunskih vrstic. Sredstva iz teh proračunskih vrstic so bila prenesena v Erasmus. Vsi se strinjamo, da je to bilo potrebno, zato tukaj ne bo sporo. Moj predlog je naslednji. Predlagam, da svetu jasno povemo, da smo na zadnjih pogajanjih za MFF dosegli povečanje za 4 milijarde. Zato mislim, da bi v tem posebnem primeru lahko dobili te 4 milijarde. Če nam bo to uspelo, potem bo mm, to sredstva namenjena pravemu programu, to je obzorje 2020. Tukaj je sredstvo pragotovo premalo. Slejko prej se bomo morali pogovoriti o tem, katerih projektov ne želimo več financirati in temu se želimo izogniti. Kosme, predlog komisije je 2 milijardi, stališče našega odbora je bilo 5 milijard, če se spomnite. Vprašanje je, koliko želimo tukaj doseči. In še nekaj, kako financirati prekomerne stroške, gre za Galileo, GMS in ITER. Tukaj upozorim kolegice in kolege, da nas eh, odbor za proračun podpira, v predlogi spremem so nas podprli in odbor ITRE so mm, prosili, da prevzame tukaj vodilno logo, zato ker je to bilo izpogajano v okviru proračunske metode, zato je to ustrezno zapisano in tako bi to tudi moralo ostati. Torej, kaj nam je storiti? Smo zadovoljni? Ali se bomo borili za dodatne 4 milijarde, za katere menimo, da je šlo za napačen izračun strani komisije v primerjavi z sklepi sveta in še nekaj? instrument prožnosti so nam obljubili, ampak zaenkrat je to samo prazna obljuba. Zanima me, kakšne so metode, ki jih lahko uporabimo za to, da bi dobili mehanizem za prožnost in da bo mehanizem za prožnost spet začel delovati tam, kjer je najbolj potreben, torej na področju raziskav. Razlike med mano in poročevalci v senci niso tako velike, ampak končati želim tako. To bo dolga razprava. Razprava o večletnem finančnem okviru se ne more začeti, preden končamo postopek za spremembo proračuna 2013. Vse skupaj bo trajalo zelo dolgo. Biti moramo zavezani, ostati moramo pri svojem, pri svoji resnici, če menite, da je to res. Upirati se moramo, upirati se moramo vsem praznim obljubam. Če ste pripravljeni, bomo poskušali dobiti več denarja. Vem, da je to težko, smo v krizi, ampak večino bomo morali najti med netoplačnicami in državami, ki črpajo sredstva iz kohezijskih skladov. Netoplačnice niso pripravljene vlagati sredstev v skupna vprašanja, ampak to poglavje, ITER, naprimer, in mm, med seboj povezani stroški so nekaj, kar se mm, pozna tudi v neto plačnice, zato bi morda lahko razmislili o tem. No, ta instrument, ta, ti obrati so v njihovih državah oziroma na njihovem ozemlju, tako da bodo tako ali tako morali za to zagotoviti sredstva. O tem lahko govorimo zelo odprto, ampak raziskave so tako podhranjene v finančnem smislu, da to prav gotovo ne bo dovolj in ne bo omogočalo, da bi financirali vse obstoječe projekte. Hvala. Hvala, gospa Hercog. Vem, da je to zelo zapleteno, ampak čas danes ni na naši strani. Gospod Butikofer. Hvala. Kot poročevalec v senci želim povedati, da Edith Herzog naš odbor že več let zastopa pri proračunskih vprašanjih in mislim, da upravlja zelo dobro delo. Na kratko sem se želel oglasiti in povedati želim, da lahko računa na popolno solidarnost iz različnih skupin. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ker vem, kako nas preganja čas, ampak pri obzorju 2020 vem, da bi morali dopustiti tolmačenje, v okviru katerega ne bi prišlo do povečanja. Tako ne gre. Časa ni veliko, zato mislim, da lahko samo povem, da podpiramo gospod Hercog. V eni stvari se ne strinjava, Jaz vem, kaj mislim s tem, ona ve, kaj mislim s tem, ampak o tem bova govorila kasneje, ko bomo obravnavali vse ostale točke. No, děkuji, ja eh, se mislim, že skutečne vši. Hvala lepa. Vem, da ta razprava poteka v mm, težkem okolju, čas nas priganja. Želim še nekaj dodati. Instrument za povezovanje Evrope je bil deležen še večjega krčenja iz 9 milijard, so dobili le 1 milijardo. Sedaj moramo imeti zelo zapleteno razpravo o tem, kako bi lahko to rešili in kako bi lahko ohranili druge elemente instrumenta za povezovanje Evrope pri življenju. Široko poslovni dostop do spleta in drugi razvoj na področju tehnologije bo vplival na druge elemente, na druge sektorje, naprimer tudi na promet. Vloga gospe Hercog v bližnji prihodnosti bo zelo pomembna. Z nami je tudi predstavnik komisije. Izvolite, čisto na kratko. Thank you. Uh, thank you, chairman. Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če sem prav razumel, naj bi razložil, kako je komisija razdelala programe v sporočilu, ki ga je objavila 19. marca. No, gre za tehnično podporo strani služb komisije, da bi zakonodajnemu organu pomagali pri pogajanjih o naslednjem večletnem finančnem okviru. Ne gre za dokument, ki ga je komisija sprejela ali ga podpira. Predstavlja le naše mnenje o tem, kaj pomenijo zniženi pragovi za posamezne vrstice. To je vključeno v sklepih sveta in želeli smo pojasniti, kaj to pomeni za posamezne programe omejitve so stroge in po našem mnenju je to najboljša možnost za porazdelitev finančnih sredstev po posameznih programih. Gre za zneske, ki so določeni v sklepih sveta po posameznih letih in po posameznih področjih in to res omejuje naš manevrski prostor. Sledili smo nekaj načelom. vsi zneski, ki so bili navedeni v sklepih sveta, so upoštevani tudi v našem predlogu. To zadeva razgradnjo jadrskih elektran Galileo, GMS in tudi razvoj podeželja. Drugič, kar zadeva strukturo okvira, nova zaloga za kmetijsko krizo je sedaj vključena v poglavje 2, kakor je v skladu s sklepi sveta in hrana za najbolj prikrajšane bo vključena v okvir ESF-a, spet v skladu s sklepi sveta. Zneski za posamezne agencije niso bili zmanjšani, vsaj ne v primerjavi s predlogom izpred dveh let, zato ker predlogi komisije že sedaj vključujejo predlog, da bi tudi v agencijah zmanjšali število osebja za pet odstotkov, zato se nam ni zdelo smiselno, da bi te številke še povečali. Dodeljene marže so bile občutno zmanjšane, zato da bi po ene strani čim bolj izkoristili razpoložljiva sredstva za operativne programe, po drugi strani pa moramo ohraniti neko minimalno raven rezerv, zato ker je vedno treba upoštevati nepredvidene dogodke. Ob upoštevanju vsega tega smo storili naslednje. Sorazmerno smo zmanjšali sredstva obstoječim programom. Poglavje 1a, ki zadeva ta odbor, je bilo deležno krčenja v višini 14 odstotkov. V primerjavi z prvo razpredelnico komisije. Pri razdelku 3 in 4 smo ravnali nekoliko drugače. Komisija je nekaterim programom bolj skrčila sredstva, drugim manj, ampak ne v razdelku 1a. Tam smo se držali sorazmernostnega pristopa kaj to pomeni. Obzorje 2020, kosme, Erasmus, socialne spremembe in inovacije in fiskalis, carina, vsi so bili skrčeni sorazmerno. Nekaj sredstev smo premaknili naprej in nazaj po časovnici, zato da bi čim bolje omogočili lažje izvajanje programov, ampak vsi programi so bili deležni sorazmernega krčenja. In še nekaj, preden končam mislim, da se moram odzvati na besede poročevalke. Dejala je, da je komisija narobe izračunala postavko v zvezi z obzorjem 2020. Ne vem, je dejal, kaj je dejal gospod Levandovski, ampak zagotovim vam lahko, da bodo elementi vključeni v prihodnjo politiko, eh, takšni, da odražajo cene iz leta 2011, ki znašajo 9,8 milijard. Potem seveda, ko odštejemo sredstva za ITER, kar bo ločeno obravnavano. Če to pomnožimo z 7, pridemo do 68,8 milijard. Takšna je pač naša metoda izračuna. 70,2 milijarde je telo nizka stopnja realne rasti, kot odbor lahko menite, da to ni dovolj, ampak gre za realno rast v primerjavi z 68,8. Po našem mnenju je to referenčno izhodišče. Hvala. Nekaj takšne zavirešne slov, prosim, veljni stručni. So, so, Poročevalka, zadnje besede. CIP in vsa sredstva za inovacije spadajo v področje uporabe obzorja 2020. Prej smo imeli to pod eh, generalnim direktoratom za podjetja. Želimo, da so ta sredstva izračunana kot dodatek. Hvala. Ti elementi so vključeni v obzorje 2020 in mi smo jih upoštevali. Morda bi bilo laže, če bi eh, to poročevalki natančno prikazal, tako da bi pri, pomagal pri eh, njenem delu. Mislim, da bi bilo zelo uporabno, če bi to naredili. Morda bi lahko na enem od naših sestankov odbora ponovno govorili o tem poročilu, pri tem pa bi imeli na voljo vso natančno analizo. Se upravičujem da sem eh, predlagal, da to naredite v sedmih minutah, eh, gospa poročevalka. Ampak dobro bi bilo, če bi imeli na voljo vse številke, vso statistiko, tako da bi lahko vsebinsko obravnavali to temo. Morda bi lahko poročevalka in poročevalci v senci koordinatorji sprejeli vse te podatke. Vemo, da potrebujemo več časa za obravnavo takšnega dosjeja. Another, another discussion tako da bomo to preložili na nek drug dan. Děkuji, a ti můžeme přistoupit k poslu. Najlepša hvala. In s tem smo pri zadnji točki, o kateri bi morali govoriti pred pol ure. To je 11. točka na našem dnevnem redu. Poročanje o trialogih, ki trenutno potekajo in o rezultatih teh pogajanj. Ponovno bi prosil vse govornike, da porabijo čim manj časa ob tem, ko nas obveščajo o rezultatih trialogov. Hvala. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoči, v imenu gospoda Kalfina, ki se na žalost ni uspel odeležiti tega sestanka, bi rad na kratko spregovoril o trialogu, o pogajanjih, ki so potekla. Začela smo decembra 2012, tekom zadnjega dela ciperskega predsedstva. Začeli smo na to z odprtimi pogajanji z irskim predsedstvom eh, januarja 2013. Imeli smo tri trialoge in Na podlagi teh sestankov je Koreper aprila sprejel konsolidirano besedilo. Na to bomo glasovali o eh, kompromisnem svežnju, preden bomo to obravnavali na eh, plenarnem zasedanju. O kompromisnem svežnju smo govorili na sestanku poročil, eh, poročevalcev v senci in to besedilo bodo podpis, podprle največje skupine konsolidirano besedilo je naslednje. Eh, neodvisno, eh, neodvisni organ, spremljivi formati, preglednost in ekskluzivna obravnava. Vse, kar je parlament zahteval, je bilo vključeno v ta svežen, ki smo ga dorekli skupaj s svetom. Mislim, da lahko jutri glasujemo za in podpremo konsolidirano besedilo eh, na temo ponovne uporabe javnih informacij. Hvala. Najlepša hvala za ta kratek pregled trenutnega stanja. Sam bi dodal še naslednje, kar sem omenil že v razpravi o večletnem finančnem okviru. Instrument za povezovanje Evrope in široko pasovne povezave. Trialog na to temo je bil dvakrat preložen zaradi spremembe finančnih sredstev, ki jih imamo na voljo, z devetih milijard smo padli na eno. Jutri zjutraj se bom srečal eh, s komisarko Krösovo, odbor pa bom obvestil o morebitnem napredku. Ne vemo še, v katero smer bomo šli. Radi bi našli rešitev, ki nam bo omogočila, da se izognemo oviram za celotni svežen instrumenta za povezovanje Evrope. Gre za nekakšno sestavljanko. Če bodo določbe za široko poslovne povezave nejasne, potem bo trpel celotni svežen. Še kdo? Nihče drug se ne želi priglasiti k besedi, tako da bi rad sklenil ta sestanek. Sledi sestanek koordinatorjev, ki se nam že eh, pridružujejo. Jutri bomo začeli ob 9. uri. S tem je sestanek končan. Hvala.